Good morning, colleagues. Um, we're going to begin the meeting. Um, I'm going to start with. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Predlagam, da začnemo z zasedanjem. Začel bom z obvestili predsednika. Najprej naj vas obvestim o nadaljevanju med institucionalnih pogajanj in sicer 3. in 15. septembra. Naš odbor je potrdil poročevalce za naslednje osnutke zakonodaje. Najprej Europol, gospod Diaz Demera, potem eh, prenos sredstva gospod Kirkhope skupaj z odborom Ekon, potem pranje denarja gospa s Argentini in sicer eh, tudi skupaj z odborom Ekon, boj proti goljufijem gospod Lopez Aguilar, eh, trialogi pa se bodo kmaro nadaljevali. Če želimo, da do teh pogajanj pride, moramo na podlagi člena 73 eh, poslovnika za vsak zakonodajni eh, postopek z večino sprejeti odločitev o začetku pogajanj. Ta odločitev opredeli mandat in sestavo pogajalske skupine in eh, takšno odločitev mora predsednik tudi sporočiti ostalim upletenim. Zato predlagam, da se vključi še ena točka na dnevni red danes in sicer kratka predstavitev Eh, poročevalcev in glasovanje o odločitvi o začetju pogajanj o omenjenih zakonodajnih aktih. Predlagam, da danes ob 17.30 eh, obravnavamo to dodatno točko. Če torej ni pripomp, je dnevni red s tem tudi potrjen s to spremembo. Pripomp ni. Mislim, da se vsi še prebujete, tako da vidim, da nihče ne nasprotuje. Eh, že zdaj vam povem, da bomo vedno sestanki začenjali pravočasno, tako da predlagam, da ste v prihodnje tu tudi vi pravočasno. Dobro. Naslednja, naslednje obvestilo, jezikovni režim, tolmačenje v dansko, latvijsko in hrvaško ne bo na voljo tekom celotnega sestanka, tolmačenje v malteščina pa danes ne bo na voljo od 15. do 18 ure in še enkrat opravičilo vsem, ki jih to zadeva. Naslednja zadeva zahteva skupine Alde glede Mađarske. Prosim, če prisluhnete tej pomembni točki. Prejel sem prošnjo skupine Alde glede pisnega vprašanja komisiji eh, o domnevnih napadih na državljanske svoboščine in vladavino prava na mačarskem. 23. julija je to vložila gospa Wikström skupaj z Louis Michelom, Jean-Marie Vadajem, Gerard Deprejem in Nathalie Grisbeck. Komisija ni podala pisnega odgovora v šesttednem roku, ki ga določa eh, poslovnik in sicer člen 134. Sem se odločil to vprašanje izpostaviti odboru. Stopil sem v stik s komisijo, ki se je zavezala, da bo pisni odgovor posredovala še v tem tednu. Kot veste, so na konferenci predsednikov sklenili, da se bodo nedavni dogodki na Mačarskom obravnavali v odboru eh, Libe in sicer na sestanku koordinatorjev jutri, zato predlagam, da obi te zahtevi obravnavamo jutri na sestanku koordinatorjev. Sprašujem, ali se strinjate s tem priporočilom oziroma ali kdo temu nasprotuje. Ne? Dobro, ste pa priporočila koordinatorjev, ki jih morate uh, odobriti. Najprej ponovna potrditev poročevalcev, poročevalcev, člen 229 poslovnika. Na sestanku 15. julija so se koordinatorji dogovorili o naslednjih dveh načeljih. Kot prvo, nekdani poročevalci, ki so bili ponovno izvoljeni in so še vedno člani odbora Libe, se ponovno imenujejo za poročevalce. E, tako smo storili tudi na začetku prejšnjih e, sklicev in tu ni nič novega. Drugo, skupine e, ohranijo tudi poročevalce, tudi v primeru, da ni so bili ponovno izvoljeni in v tem primeru prosimo, da skupine čim prej imenujejo poročevalce za tiste najbolj nujne dosjeje, zopet vse po starem. Gospa Lunaček iz skupine zelenih EFA, je poročevalka za direktivo o enakopravni obravnavi. Kaj pa zadeva nove osnutke zakonodaje, gospod Ortef je bil imenovan za poročevalca za področje potovalnih vizumov, gospa Gal pa je bila imenovana za poročevalko za uredbo o Evropski agenciji za izvajanje cepola. Torej, če niče ne nasprotuje, je to potrjeno. Kakšna pripomba, kakšen komentar, ne? Hvala. Dobro, kolegi, zdaj pa točka 3, in sicer eh, prva osebinska točka na dnevnem redu. Komisijo bi pozval, da nam predstavi svoje petoletno poročilo o priseljevanju in azilu za leto 2013. Ampak eh, preden se lotimo tega, naj povem, da mi novi člani pravijo, toliko samo da razložim, kaj se dogaja. Namreč to poročilo je pripravljeno že od meseca julija in eh, nove poslance bi eh, prosil, da se pripravite, da preberete ta poročila, preden prijete na sestanek. To poročilo je na voljo sicer že od julija, danes ga bomo obravnavali in na ta način boste lahko prispevali k razpravi, eh, če torej preberete ta besedila eh, vnaprej, preden slišite eh, samo predstavitev komisije. To je samo komentar za naše nove poslance. Tako, zdaj pa komisija, prosim, če nam lahko predstavite svoje petoletno poročilo o priseljevanju in azilu. Gospa Korado, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro jutro vsem. Ja, na kratko bom predstavila ključne vidike našega petega letnega poročila o preseljevanju in azilu, ki je bilo sprejeto že maja letos. Zaenkrat še ni bilo priložnosti, da bi ga predstavili temu odboru in veseli me, da to lahko danes storim. Kot veste, je to poročilo, ki podaja celovit pregled, celovito sliko dosežkov na področju priseljevanja in eh, azila v letu 2014. To poročilo zajema tudi vprašanja vezane na vizume in na upravljanje šengenskimi mejami. Leto 2013 na splošno je bilo priča več dosežkom v smislu zaključka pogajanj o pomembnih zakonodajnih aktih, še posebej na področjih priseljevanja, azila in eh, Schengena. Ampak eh, to leto je bilo tudi leto, ki je zabeležilo povečanje migracijskih tokov na splošno. Prišlo je tudi do povečanja števila prošen za azil. Prav tako je prišlo do številnih eh, izzivov v smislu preseljevanjih tako v smeri EU. 3. oktober 2014, kot veste, je prišlo do tragičnih dogodkov na Lampeduzi, ki so bili povod za to, da je komisija pripravila mm, oziroma ustanovila namensko skupino za sredozemlje in 4. decembra 2014 smo tudi pripravili sporočilo o ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti na različnih področjih, zato da se uspešno je lotimo tega vprašanja. Naš generalni direktor, gospod Rute, je tudi že imel konkretno razpravo s tem eh, odborom na začetku meseca septembra, kar zadeva delo te namenske skupine, tako da ne bi eh, tu nadaljevala, če pa imate kakšno konkretno vprašanje, pa z veseljem na odgovorim. Kar zadeva zakonito priseljevanje. Ključni dosežki na tem področju so brez dvoma zaključek političnih pogajanj o direktivi o sezonskih delavcih, eh, ki je bila formalno sprejeta v začetku leta 2014. To je zelo pomemben zakonodajni akt, ki opredeljuje skupna pravila, kar zadeva sprejem in pa pravice te kategorije državljanov tretjih držav, da se jih zaščiti pred eh, izkoriščanjem. Eh, potem, eh, sicer to ni bilo leta 2013, ampak vendarle mislim, da je pomembno, da vam povedam najbolj aktualne podatke o dosežkih v letu 2014. Namreč dosegli smo dogovor tudi o direktivi o napotenih delavcih znotraj podjetij. To je tudi bilo potrjeno maja 2014 in tudi to je pomemben zakonodajni akt z področja eh, zakonitega preseljevanja, ki opredeljuje eh, pravice v smislu mobilnosti, kar zadeva napotene delavce znotraj eh, podjetij, torej zaposlene pripravnike in tako dalje. Prav tako je komisija posredovala nov osnutek direktive Mm. in sicer za prenovitev obstoječe direktive o raziskovalcih in študentih, eh, da se na ta način omogoči ponovni sprejem po zaključku študija, da se jim omogoči eh, zaposlitev eh, tudi znotraj EU, še posebej tisti, ki koristijo programe za mobilnost znotraj EU, Marie Curie, Erasmus in tako naprej. In ti predlogi so namenjeni tudi harmonizaciji in vzpostavitvi enotnih pravil za druge kategorije državljanov tretjih držav, ki v tem trenutku niso zajeti v kontekstu eh, ostavezočih pravil, torej plačani, neplačani, eh, pripravniki, eh, prostovoljci in pa oper varoške. Upamo, da bomo čim prej lahko začeli s pogajanji, eh, torej čim bo svet tudi potrdil svoj eh, splošni pristop. Kot veste, je parlament svojo podporo že izkazal v prvi obravnavi, tako da upamo, da bomo lahko malo začeli s pogajanji in tudi s potrditvijo tega besedila. Decembra leta 2013 je direktiva o enotnem dovoljenju, ki je bila sprejeta leta 2001, tudi stopila v veljavo, torej rok za prenos v nacionalno zakonodajo se je iztekel in tudi to je zelo pomemben zakonodajni akt, ki zadeva poenostavitev postopkov in eh, določa pravice državljanov tretjih držav, ki sem prihajajo z namenom zaposlitve, katerih status pa ne urejajo posamezne sektorske direktive, ki sem jih prej omenila, torej sezonski delavci, eh, imetniki modrih kartic in tako naprej. Prav tako smo nadaljevali s spremljanjem izvajanja veljavnih direktiv in to je privedlo eh, med drugim tudi do sprejetja smernic v začetku leta 2014, kar zadeva direktivo o združevanju družin, s čimer smo tudi kodificirali sodno prakso Evropskega sodišča glede teh eh, direktiv in tudi zagotovili določeno usmeritev glede tolmačenja vsebine teh direktiv. Prav tako smo nadaljevali z delom, kar zadeva integracijo. Kot veste, Evropska unija eh, tu nima pooblastil za in približevanju zakonodaje na nacionalni ravni, smo pa nadaljevali s podpornimi ukrepi in spodbudami ukrepom držav eh, članic in sicer preko financiranja več projektov eh, v Evropskem skladu za integracijo. Nadaljevali smo tudi z delom na področju kazalnikov za integracijo in eh, preko omrežja nacionalnih kontaktnih točk za integracijo in naše spletne strani smo storili enako. Leta 2014, naj povdarim, je komisija izkazala še eh, poseben napor pri vključevanju vprašanja migracij v evropski semester. Za nekatere države članice smo pripravili konkretne ciljna priporočila za boljšo integracijo državljanov tretjih držav, še posebej imam v mislih integracijo v trg dela in to je nekaj, kar nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje. Kar zadeva azil in mednarodno eh, zaščito, mislim, da je glavni dosežek tu zaključek pogajanj po več letih, ko smo obravnavali ta svežen zakonodaj, torej prenovljena uh, Dublinska uh, direktiva, direktiva o uh, azilnem postopku in še drugi akti na ta način sprejemo enotni evropski azilni sistem, ki ga je pa zdaj seveda treba učinkovito začeti izvajati. Ne bom omenjala zdaj operativnih vidikov teh uh, aktivnosti, ki te vem, da bo gospod Viser to storil. Uh, pri naslednji točki, mislim, da boste tam slišali vse bistvene podrobnosti. Kar zadeva mm, nezakonito ali neregularno migracijo, tu smo že podpisali več sporazumov z Armenijo, z Renovarskimi otoki in eh, Turčijo, eh, torej sporazumem ponovno sprejemo, prav tako smo se smatrali pogajanja o direktivi o vračanju in komisija je tudi sprejela priporočilo o vračanju, ki predstavlja podporo pri izvajanju te direktive, prav tako pa v tem trenutku delamo na pripravi posebnega priročnika za to področje. Prav tako nadaljujemo z spremenjem izvajanja direktive sankcij za delodajalcev. To je pomembna direktiva, ki sankcionira zaposlovanje migrantov brez eh, dokumentov in eh, države članice vsekakor usmerjamo v izboljšanje svojih inšpekcijskih pregledov v ocene tvegan. Dobili smo inšpekcijsko poročilo od vseh držav članic, ki jih zdaj tudi ustrezno preverjamo oziroma vrednotimo. Kar zadeva upravljanje z mejami, pritisk tu ostaja zelo visok na vse zunanje eh, meje. Frontex nadaljuje s svojimi aktivnostmi, tudi z več skupnimi operacijami, tudi zunaj naše skupne meje. Uredba o ustanovitvi Eurosura, torej sistema za nadzor nad mejami, ta je vstopila v veljavo decembra 2014 in eh, ta nam bo pomagala pri eh, preprečevanju čezmejne kriminalitete, pa tako pa bo to prispevalo k boljšemu nadzoru na meji in izboljšanju reševanja na morju. V letu 2014 smo se po dolgih pogajanjih tudi uspeli dogovoriti o uredbi o upravljanju oziroma vodenju šengenskega sporazuma. Tu imamo zdaj nov način implementacije Potem smo sprejeli tudi svežen o pametnih mejah, ki vključuje sistem registracije, stop, sistem e, vstopa in izstopa in pa registriranih potnikov. Prav tako smo leta 2014 dosegli dogovor o uh, novem mehanizmu vzajemnosti in o mehanizmu za uh, zamrznitev vizumskega režima. V začetku leta 2014 smo predstavili tudi predlog za prenovitev uh, šengenskega vizumskega zakonika. Kar zadeva mednarodno razsežnost, zdaj čisto na kratko, kot veste, je zakonodajni okvir za zunanje odnose na področju priseljevanja tako imenovani eh, globalni pristop, celovit pristop k priseljevanju in mobilnosti. In eh, z aktivnostmi smo nadaljevali v tem kontekstu. Naj poudarim v prvi vrsti partnerstva za mobilnost, ki smo jih podpisali z Marokom in Azerbajčanom v letu 2014. Eh, prav tako naj povem, da smo podpisali partnerstvo za mobilnost s, Tuniz s Tunizijo v začetku leta 2014. Prav tako velja omeniti hm, v kontekstu razmerja med eh, priseljevanjem in eh, razvojem. Delok na visoki ravni OZN o priseljevanju na razvoju ki je potekal v začetku leta 2014 in kateremu je prispevala tudi Evropska unija. Komisija je sprejela sporočilo o maksimizaciji razvojnega učinka migracij. Vprašanje migracij so zdaj v polni meri vključena tudi v razvojno agendo za obdobje po letu 2015. Če zaključim, še ena pomembna zadeva. Leto 2013 je zabeležilo tudi politični dogovor glede novega večletnega finančnega okvira. Še posebej imam v mislih vzpostavitev novega sklada eh, za priseljevanje mm, azil in integracijo. Eh, zakonodaja je bila sprejeta v začetku leta 2014, to je zelo vseobsegajoč inštrument, ki zadeva priseljevanje, azil, vračanje in reintegracijo. To seveda so ključni podarki, vse podrobnosti so zajete v poročilu in tudi v delnem dokumentu, ki vključuje bolj eh, podrobne informacije o napredku na ravni EU, na nacionalni ravni. Imate pa tudi prilogo z vsemi statistikami in eh, z vsemi podrobnostmi. Hvala lepa za pozornost, da se jedem podgovorim tudi na morebitna vprašanja. Hvala lepa, gospa Korado. Dotaknili ste se tudi azila, poleg priseljevanja. Ne vem, Steven Ryan, želite kaj dodati? Po mojem ne, no, ker mislim, da smo tu zajeli tudi azil. Želite kaj dodati, Steven? Samo, če bodo kakšna konkretna vprašanja. Ja, vsekakor ste dali večji podarek priseljevanju, kar je tudi v redu. Sam sem bil poročevarac za enega dosijev, ki ste ga omenili. Uh, Mislim pa, da je kaj za reči tudi glede azila. Kolegi, sploh če ste prebrali to poročilo, mislim, da boste lahko zastavili vprašanje glede azila in oba predstavnika komisije, vključno s Stevenom Rajanom, boste potem lahko odgovarjali na vprašanja. Torej, kolegi, odpiram razpravo. Seveda je to kar eh, zajetno področje, tako priseljevanje kot azil. V letu 2014 je bilo veliko storjenega. Še enkrat naj povem, poročilo je na voljo že od meseca julija, danes je bilo sicer uradno predloženo. Eh, odpiram razpravo. Časa imamo dovolj, tako da danes za spremembo ne boste imeli ne vem kako omejenega časa, čeprav ne pretiravajte, prosim. Gospa Sipl. Hvala lepa, gospod predsednik, bom govorila v Nemščini. Mislim, da je popolnoma jasno vsaj od eh, dogodkov v Iraku, v Siriji, da bo v doglednem času število beguncev poraslo, še posebej število tistih beguncev, ki dejansko izkazujejo pravico do azila, torej do a, pravice do tega, da ostanejo v EU. Bi pa opredelila še drugo vprašanje, sicer zakonito priseljevanje. Kolegica iz komisije je omenila tu nekaj vidikov, e, naprimer direktivo o sezonskih delavcih. Bi pa me zanimalo, ali komisija vidi tudi druge možnosti za zakonito priseljevanje. Žal nisem uspela prebrati celotnega poročila, tako da ne vem, ali je to tam zajeto ali ne, pa vendar, ali ste morda preverili v tisti mm, veliki skupini oseb, ki želi priti v Evropo in ki niso vsi dobili priznanega statusa azilanta, Eh, torej zanima me, ali ste preverili, da, ali ti ljudje sploh vedo, da obstajajo še drugi zakoniti načini, kako priti v Evropo. In zanima me, ali komisija tu sploh razmišlja o tem, kako bi to razjasnila. Poleg seveda samega vprašanja, ali in na kakšen način bomo odprli nove, drugačne, zakonite možnosti za priseljevanje. Hvala, Birgit mislim, da je gospa Korado menila tudi študente, raziskovalce in eh, tudi nekaj drugih dosega, ampak bo sama govorila. Timothy Kirkhope je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Glede na predstavitev, ki še prihaja, vem, da ste razmišljali, ali to razdeliti na dvoje ali ne, pa vendar eh, iz tega naslova ne bom zdaj spraševal po standardih v zvezi z sprejemom vlog za azil v državah članicah. To je namreč vprašanje, ki mene zelo skrbi, sploh glede določenih držav članic, ampak o tem lahko spregovorimo kasneje. Kar pa zadeva eh, to vprašanje, ja, to poročilo je na voljo že lep čas, eh, brez dvoma smo vsi to poleti prebrali, ampak eh, ko sem še enkrat prebral povzetek in ko sem še enkrat prebral to poročilo, so tam vendarle izpostavljena določena vprašanja, ki mene zelo skrbijo omenjate sicer Lampedozo, ampak to, kot veste, se ni zgodilo v nekem političnem vakumu. Z vsem dolžnim spoštovanjem do komisije in vseh ostalih, ki so v to vključeni, je treba verjeti, da eh, določen del naše politike vendarle izkazuje velik vakum, veliko preznino. Namreč naša politika, ki jo izvajamo do tistih držav ali do tistih oseb ali do tistih organizacij, ki so odgovorne za veliko število priseljencev, ki so namenjeni v Evropsko unijo, ponovadi z lažnimi nameni. Eh, Potem je zapisano, da se želijo prostovoljno po naših migracijskih priseljenskih pravilih eh, vključili v sistem vključevanja oziroma vračanja. Mislim, da premalo Eh, na odgovornost kličemo tiste, ki to počno organizirano. Gre za velike organizirane kriminalne skupine, ki izseljujejo denar od družin teh ljudi v zameno za upanje, da bodo kdaj prišli v Evropsko unijo. Nekatere te države prejemajo evropska sredstva neposredno ali posredno preko najrazličnejših schem in to mislim, da je zdaj treba ponovno preveriti in preučiti, kajti tem državam ne moramo dovoliti, da gre eh, to kar tako skozi. Seveda potrebujemo ustrezno količino sredstev za Frontex, ustrezna sredstva za tiste države, ki eh, trenutno nosijo največjo odgovornost preprosto zaradi svoje zanepisne lokacije. In eh, prav tako ne verjamem, o tem morda poteka pogovor danes v Hagu, ker so prisotni visoki predstavniki policiji. Skratka, storiti moramo več da se soočimo z mednarodno kriminaliteto, ki povzroča te razmere. Ne smemo nikoli pozabiti, in s tem zaključujem, nikoli ne smemo pozabiti, da je to vprašanje, ki je izredno občutljivo za določene države. In to je politični dinamit za posamezne države, kajti politiki morajo odgovarjati tistim, ki jih zastopajo in tisti, ki jih zastopajo, ne verjamejo, da ravnamo na razumen in odgovoren način. Menijo, da se soočamo s krizo. To poročilo tudi izpostavlja vse večje število ljudi, ki so namenjeni v EU, izpostavlja veliko število smrti med ljudmi, ki obupno želijo v Evropsko unijo in karkoli že počnemo s Frontexom, karkoli humanitarnega že počnemo, na koncu koncu je vendarle nekdo odgovoren za trpljenje teh ljudi. In eh, to je tisto, predsednik, kjer menim, da bi komisija in vse naše organizacije v Evropi morale postaviti bistveno eh, više na seznam prioritet. Mm, ker samo reči, ja, storili bomo vse, da čim bolje ljudi integriramo, to ni zadostno odgovor, glede na količine ljudi, kategorije teh ljudi in pa kriminalci, ki stojijo za temi dejanji in tudi glede na države, ki stojijo za temi dejanji. S tem se moramo soočiti. In še čisto na koncu, še otroci, otroci moram jih omeniti. V 21. stoletju smo vsi zelo sofisticirani, vsi imamo svoje računalnike in Twitter in so družabna omrežja in tako naprej, ampak vendarle se ne zavedamo, da še vedno dovoljujemo res eh, masovno trpljenje in nemoralno ravnanje z otroci, ki se pogosto v velikih količinah uporabljajo strani eh, kriminalnih elementov za zagotavljanje dostopa v Evropsko unijo. Eh, pogosto so ti otroci brez spremstva in pošiljajo jih v resnično nevarne situacije in uh, vse kar se mene tiče, se mi zdi, da se sploh še nismo začeli lotevati nečesa, kar se nikako ne bi smelo dogajati kjerkoli v 21. stoletju, kaj še le v eh, takšnem razvitem, sofisticiranem okolju kot je Evropska unija. Hvala. Hvala, Timothy. Gospod eh, Niedermüller. Hvala lepa, predsednik par komentarjev, ampak v mačarščini, če smem. To poročilo se mi zdi izredno pomembno. Moram pa reči, da pogosto nismo dovolj kritični, pa tako nismo dovolj diferencirani pri izražanju svojega mnenja. To pa še toliko bolj velja, ko govorimo o mađarski. Azilna politika na mađarskem je izredno restriktivna, bistveno bolj kot eh, kjerkoli druge v Evropi. In eh, brez pretiravanja mislim, da lahko rečemo, da na mađarskem v tem trenutku sploh ni delujočega sistema azila in kar nekaj mednarodnih organizacij je to tudi izpostavilo. Na mačarskem namreč eh, ti ljudje živijo v resnično nečloveških razmerah. Leta 2013 je bilo podeljenih le 57 statusov azilanta. Po drugi strani pa vidimo, da so določene organizacije v zelo težki situaciji, naprimer eh, Helsinški monitor in podobno, ker država omejuje njihov manevrski prostor, omejuje jim možnost delovanja in vlada te organizacije nekako sili v ozadje. Treba tudi povedati, da je to nesprejemljivo. Nesprejemljivo je, da predsednik vlade, članice Evropske unije, torej mađarski predsednik vlade, nezakonite priseljence označuje za kriminalce. In on trdi, da bo Mačarska vodila takšno politiko, da bo priseljevanje onemogočeno. On pravi, da je kulturno gledano Mačarska homogena država in da ne bo dovolil, da se to kakorkoli razvodeni s priseljevanjem. Moje vprašanje predstavniku komisije torej je, kaj nameravate storiti, kar zadeva tako restriktivno politiko. Kakšen je torej vaš odziv na to, kakšne možnosti sploh imate na voljo in eh, kako lahko vršite pritisk, da naredimo konec takšni restriktivni politiki. Hvala lepa, Peter. Naslednji je gospod Kirkos. Hvala lepa. Naj se vam zahvalim za današnjo predstavitev. To poročilo je pomembno, kajti potem lahko vidimo težave, ki obstajajo pri izvajanju obstoječe zakonodaje. Države na mejah Evropske unije so pod največjim pritiskom in razmere so eksplozivne. Vemo, da je dostop do azilnega postopka nekaj, kar ni vedno na voljo. Ne govorimo o končnem rezultatu, govorimo o dostopu do tega, da se poda prošnja za azil. To pomeni, da obstajajo nevarnosti za ljudi in to zaradi zakonodaje. Še veda bi odgovornost morala iti z roko v roki s solidarnostjo. In mislim, da moramo ustvariti nekaj, morda mehanizem, ki bi omogočil delitev tega bremena imam pa vprašanje. Govorili ste o krepitvi zakonitega priseljevanja, imate že akcijski načrt in potem sporozum o vračanju s Turčijo. Podpisali smo dvostranski sporozum leta 2002 in imeli smo 115 prošen iz Turčije. In nekoliko manj odgovorov. Tukaj obstaja težava. Radi bi torej nekoliko več janstev. Je pa to še vedno precej odmaknjeno v prihodnost. Potem pa tudi razmere po Evropski uniji se še vedno vse čas slabšajo. Bi se lahko tega lotili na hitrejši način? Hvala lepa. Predvsej se vas je javilo k besedi, dok se z nami imamo. To je seveda jasno, ker moramo imeti takšno prosto izmenjavo mnen o priseljevanju in azilu. Tako da prosim, če se držite minute, tako da boste vsi dobili čas. Najprej gospa Veržja. Ja, škoda, da še reko nekdo iz moje skupine dobi besedo, opozorite na čas. Ampak dobro. Predstavitev tega poročila je vedno pomemben dogodek, kajti mislim, da nas to opominja na realnost številk. Z veseljem, več kot minuto, brez skrbi. Berem brez očal, cel kup napak delam, tako da prosim. Borim se tudi s starostjo, tako da lahko tudi dve minuti govorite, če hočete, ni problema. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom skušala čim bolj strniti svoje misli. No, ampak zdaj sem že skoraj da zgubila minuto. Skratka, kot sem dejala, to poročilo nam vedno omogoča, da nekako primerjamo številke z realnostjo. Predvsem, da eh, priseljevanje v Evropsko unijo eh, razumemo v globalnem kontekstu. Ne gre za nek eh, napad priseljencev na Evropo, ampak je to pač pojav na globalni ravni. Druga zadeva, ki nam pomaga pri relativizaciji vsega skupaj, je, da vidimo, da to najbolj prizadane tiste največje države z največjim številom prebivalstva. Ampak če so številke prave, vidimo, da na pet največjih držav članstvo prebivalstvo eh, odpade Eh, nekoliko 70 odstotkov eh, oziroma več kot 70 odstotkov priseljencev. Tako da to tudi nekako relativizira to, kar se dogaja v drugih državah. Potem eh, migracijski pritiski, čeprav meni všeč ta pojem, so neposredni rezultat tega, kar se dogaja v drugih državah. Leta 2011 so bili tunizici tisti, ki so najbolj pritiskali na meje Evrope. Danes so žal sirci tisto, ki pred, tisti, ki predstavljajo levi delež oseb, ki vstopajo na ozemlje EU. Se upravičujem za to makabro prirejavo, ampak eh, mislim, da treba samo gledati, da so tisti, ki izgubljajo življenja v sredozemlju. Sirci, Somalici, Eritrejci. In to mislim, da je tisto, kar eh, zahteva analizo razmer v teh državah. Včeraj sem se sestala z Evropsko platformo beguncev. In eh, moram priznati, da če tudi veliko delam na tem področju, veliko analiziram ta vprašanja, eh, me je vseeno presenetilo to, kar so nam povedali glede hm, določenih skupin ljudi. In ko gre naprimer za eh, centre za pridržanje oziroma prehodne centre, tam gre večinoma za prosilce za azil, katerih vloge se prepočasi obravnavajo ali napačno obravnavajo. Prav tako so me opozorili na razmere, v katerih so številni, ki že imajo eh, status azilanta v Evropski uniji. Istinem se s tem, kar je dejal mađarski kolega, kajti res je, ta evropska platforma, ki smo omenila, nas je opozorila tudi na to, kar se dogaja na mađarskem. Eh, čeprav je število priseljencev na mađarskem eh, res smešno nizko v primerjavi s tem, kar se dogaja v drugih državah. Tako da res potrebujemo uh, resnično, resničen pregled dogajanja na tem področju, tako da lahko opravljamo resnične primerjave stanja, kar zadeva begunce v Evropski uniji. Kajti dogajajo se stvari, ki so popolnoma nespremljive za prosilce za azil, nespremljive tudi za ljudi, ki so deležni mednarodne eh, zaščite znotraj Evropske unije. No in veliko je govora tudi o teh uh, sporazumih o teh partnerstvih za mobilnost, eh, kar zadeva pravni sprejem. Vidim, kaj se dogaja, manj pa, kar zadeva ta fakultativni del, ki naj bi služil državljanom tretjih držav in eh, s čimer naj bi olajšali zakonito priseljevanje. In tu me zanima predvsem, kaj se dogaja s Tunizijo in Turčijo, kajti v obeh primerih imamo sporazume, ki so že parafirani. Naj povem še enkrat, zelo me skrbi to, kar se dogaja z eritrejci, kajti vse nevladne organizacije nas opozarjajo na število eritrejcev, ki si želijo priti v Evropo. Premalo mislim, da se ukvarjamo s tem vprašanjem in eh, mislim, da so razmere v Eritreji vsekakor razmere, ki si zaslužijo našo pozornost. Nikoli se nismo tega lotili konkretno. Govore je o državi, ki predstavlja res eh, zapor pod eh, golem nebom. In vsekakor sem že bistveno presegla svoj čas, ki mi je bil dan, tako da se za to tudi upravičujem. Um, next one is Mr. Mayer. Ni zakaj, hvala lepa, gospod Mayer. Mr. Mayer. Gospod Mayer, se popravlja predsednik. Mevrouw, Mrs. Eh, voorzitter. Gospa Meijer. <laughs> Gospa Meijer. Se opravičujem, pravi predsednik. Wel, voorzitter. Um... Hvala lepa, predsednik. Pritisk na zananje meje narašča. Številke pripravšen za azil in preseravanje narašča. Vidimo veliko nesreč na morju. Ali se komisija strinja z mano, da je politika Evropske unije dejansko taka, da samo privlačimo še več azilantov in priseljencov. Hvala lepa. Nekoliko me je začudila vaša jedrnatost in kratkost. Sedaj pa je KR Stevens. Oké, okay, dank u wel, eh, heer voorzitter. Ik zal het ook heel erg... Hvala lepa, predsednik, tudi sama bom kratka, kaj ti veliko je bilo že izrečenega. Razmere na področju begoncev so strahovite. Zavedati se moramo, da Evropa ne more rešiti vseh težav na določenih delih sveta, Mislim, da nimamo viru za to, moramo ostati realistični. Imam pa tudi nekaj vprašanj. Videla sem poročilo, rada bi se zahvalila komisiji za to, to je bilo zelo zanimivo poročilo. Če se ogledamo vsebino, število modrih kartic, ki jih izdamo v Evropi za visoko usposobljene delavce, ker imamo pomankanje takih ljudi, potem vidimo, da je ta številka precej nizka. Zanima me, ali namerava komisija storiti več, da bi odstranila ovire za dostop teh visoko izobraženih mladih na naš trg, da bi več takih dovoljen tudi lahko izdali. V poročilu sem prebrala tudi, da imamo projektno skupino za sredozemlje ki je napovedala niz ukrepov. Rada bi vedela, v kolikšni meri so ukrepi dejansko bili tudi sprejeti. Je bilo karkoli otipljivega že sprejetega, so kakšni rezultati na voljo, kar se teh ukrepov tiče. Pa še eno vprašanje za komisijo. Nedavni sporozum z Armenijo, kafetskimi otoki, zelenovrtskimi otoki. Ne vem, ali so še kakšni drugi sporozumi o vračanju v pripravi, zato da bi omejilo, omejili število nezakonitih priseljencev. Hvala lepa. Gospa Steven, sedaj pa gospa Jean Lambert. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za poročilo. Kar nekaj vprašanj imam bi komisija pokomentirala to, kar vidijo kot trende pri različni uporabi statusa begunca za razliko od subsidijalne zaščite med različnimi državami članicami. Še pa posebno pri prenovi direktive smo to lahko videli. Nekatere države članice so zagotavljale subsidijalno zaščito kot nadomestek, eh, ne pa kot drugo vajo mednarodne zaščite. Torej, rada bi pripombe strani komisije glede tega. In potem imamo poročilo, ki govori veliko o uporabi pridržanja. In to potem tudi povezujemo eh, s pravno pomočjo. Tisti, ki so v priporu, imajo manj dostopa do tega običajno. In morda se lahko zato sprašujemo, ali bi morda imeli više število pritožb, če bi imeli boljšo pravno pomoč, pripomba glede na to. In potem ste omenili tudi to, da podajate priporočila v postopku semestra in poročil po državah. Nam lahko poveste več o mehanizmu, ki ga uporabljate za to. Eden od pomislekov, ki smo imeli glede socialne razsežnosti, je bil, da ni prave doslednosti po državah članicah, kar se pristopa tiče. Nekatere države članice morajo ukrepati glede določene zadeve, druge države članice pa nimajo take zahteve in to ni potrebno storiti, čeprav je pod, primer podoben. Torej, kakšne so metode, kakšen je pristop in potem še nekaj. kar se tiče priseljevanja in to se navezuje na to, kar je dala gospa Stevens, kar se tiče priznavanja kvalifikacij tistih, ki prihajajo iz držav izven Evropske unije. Veliko krat slišimo, da ima stokom najbolj uh, izobražene voznike taksijev na svetu. Morda kdo misli, da je to katera druga država, vendar pa zanima me, ali smo dosegli kaj napredka na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, Jean. Sedaj pa gospod Bonifaj. Merci. Dans cette communication, force est de. Hvala lepa. V tem sporočilu ugotavljamo, da so pravice prosilcev za azil in eh, priseljencev eh, na višji ravni v Evropski uniji. Ampak eh, ne zdi pa se mi, da bi priseljevanje bilo, citiram, dobro vodeno in upravljeno. Evropa se še ni naučila iz drame v Lampeduzi, kot temu, da imamo vse več žrtev na morju. Zdaj se vzpostavlja eh, skupna očinkovita operacija za pomoč eh, migrantom, ki potujejo preko morja in ki temelji na dejanski solidarnosti med državami. Komisija izpostavlja res relevantno stanje, kar zadeva begunce iz Sirije, ampak Evropska unija jih je eh, sprejeli in zagotavlja ustrezno pomoč. Različne ukrepe zahtevate za vzpostavitev bolj človeški postopek za prositi za azil vendarle pa sredstev za izvajanje točne politike ni, glede to, da je treba ogromno sredstev porabiti za nadzor nad mejami. Kako to sploh storiti brez ustreznih sredstev? Kako to storiti glede na veliko eh, število priseljencev, čeprav ni nobene volje držav članic. Evropa mora postati bolj ambiciozna glede azile in priseljevanja. Svoj proračun mora tudi namenjiti temu področju sprejemanja priseljencev in eh, prosilcev za azil. Zakonito priseljevanje mora postati prioriteta v sodelovanju z državami izvora. To lahko storimo s krepitvijo sodelovanja s tretjimi državami, kot to želi komisija, prav tako pa s pomočjo tem državam za eh, njihov razvoj. Evropska unija zato potrebuje eh, več ambicioznosti. Hvala lepa. Thank you. The next is Mrs. Spin Hvala lepa, gospa Spinelli. Thank you for uh, the, mm, grazie per il, per il... Hvala lepa za to zelo zanimivo poročilo. Glede na to, da se te nujne razmere povečujejo zaradi vojne v Iraku, proti islamski državi. Se mi zdi, da bi morali te probleme res nujno obravnavati glede na te izredne razmere. Mislim, da bi morali priznati status beguncem. Kaj bomo storili za to, da bomo tem osebam podelili ta status? Kaj bomo storili za to, da spodbudimo države članice, da nekaj storijo tudi glede beguncev in razseljenih oseb. Veliko držav okleva pri tem. V poročilu se na dolgo široko omenja tudi Mačarska. Mandat Frontexa še vedno ni dovolj jasno predeljen, ne vemo, kdo bo to plačal. Zakonite poti priseljevanja priseljencem niso zagotovljene, kar pomeni, da dajemo samo več prostora organiziranim kriminalnim združbam. Ne strinjam se z vašim optimizmom glede ponovnega naseljevanja beguncev v Evropi. 15 tisoč smo jih ponovno naselili, leta 2013 prošen pa je bilo 300 tisoč. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Korav. Grazie. Grazie, Hvala lepa, predsednik. To letno poročilo smo si na hitro pogledali. Prebrali smo si tudi stališče komisije in kot kaže je bilo v primerjavi s prejšnjim poročilom storjenih kar nekaj korakov naprej. Sem v svojem prvem mandatu, tako da ne vem, kako so stvari delovale v preteklosti. Zdi pa se mi, da je ogromno težav na področju azila v Evropi. Naprimer, po mojem mnenju bi morali še enkrat pregledati pravila glede pristojne države za sprejemanje vlog. Prosilci za azil morajo namreč biti prisotni na ozemlju Evropske unije. Kar zadeva solidarnost med državami članicami, Premalo solidarnosti je po mojem izražene do tistih držav, ki sprejemajo ogromno število prošen za azil, naprimer Italija je ena izmed teh držav. Migracijski tokovi so se v Italiji res povečali na več tisoč prosilcev za azil prejmemo vsako leto. Na vse zadnje imamo tudi pomembno ulogo, kar zadeva poti priseljencev, ki prihajajo iz juga sredozemlja in iz bližnjega vzhoda. Mislim pa, da je to vprašanje pomembno ne samo za naš odbor, temveč tudi za odbor za zonanje zadeve. Na vse zadnje je to zonanje politično vprašanje, tudi zonanje politika se ukvarja s konflikti na območju sredozemlja. Kar zadeva modro karto, mislim, da ta sistem ni bil ravno zmagoslaven in zmagovalen. Preveč je omejitev, zato bi morali stvari poenostaviti, predvsem za nezakonite delavce. Kar pa zadeva Frontex? Radi bi razumeli, kakšne omejitve ima Frontex, kako sploh deluje. Operacija Mare Nostrum je bila izvedena v Italiji in zanima me, kaj se dogaja z reševanjem na morju. Mislim, da bo v okviru nove operacije veliko teže reševati življenja v sredozemlju. Hvala. Tako zaključil bom seznam govornikov. Če želi še kdo, naj se javi. Prav. Seznam je zaključen. Naslednja je gospa Mecola. Grazie, Hafna. Um, ehm, dvar, Hvala lepa. Specifična točka o preselitvi. Edina referenca je na sedmi strani in tukaj je to zapisano v samo štirih vrsticah. Vsi se spomnimo, kako, je, kako so lani poslanci iz Juga Evrope prosili za razpravo na to temo po pilotnem projektu, ki se je začel na Malti. Komisarka je prišla v parlament in je dejala, da se države članice ne želijo pogovarjati o tem. To je bilo nepričakovano. Po zelo pomembnem sestanku, forum na to temo, bi morali kot parlament dobiti več informacij, morali bi dobiti podatke, kaj želi komisija storiti na tem področju in se o tem pogovoriti v vseh institucijah. Za države kot je Malta je koncept preselitve nekaj, kar je za njih zelo pomembno. In sporočilo, ki ga dobivamo, je, da države članice in komisija niso pripravljeni govoriti o tem. Samo mi na sestanku kot je ta, smo pripravljeni govoriti o tem in to kaže na solidarnost, ki vlada v EU. Diaz de Mera, Augustin. Diaz de Mera. Mm, gracias. Hvala lepa, gospod predsednik. No, to poročilo lahko ocenjuje vsak posebej, odvisno od tega, kako ga posameznik, ki bere to poročilo, dojema. Po mojem mnenju je to poročilo nepopolno. Je posem običajno. Sam sem izpostavil vsaj 11 zadev, ki bi jih morali obravnavati v kontekstu priseljevanja in azila. Ne bom dolgočasil sedaj kolegov s tem. Bi pa imel nekaj konkretnih pripomp, zgolj tako uvodoma. Kot je rekla Roberta, Vprašanje ponovne naselitve je povezano z solidarnostjo, zlasti do teh majhnih držav, ki sprejemajo večje število oseb v kontekstu azila. In solidarnost ne morete opredeliti zgolj v sedmih vrsticah. Potem so tu še centri za sprejem, Mislim, da bi morali imeti na voljo tudi ustrezna pravila glede zagotavljanja ustreznega, dostojnega življenja tudi v teh centrih za sprejem. Sicer se v direktivi o ponovnem sprejemu to nekaj omenja, vendar premalo. Tam se govori zgolj o centrih, v katere se osebe naseli, predn se jih vrne. Slišali smo tudi par besed o reševanju na morju. Hvala Bogu, da se izvaja tudi reševanje na morju. Vendar Frontex pri tem sodeluje z drugimi. Frontex ima sicer čudovite zamisli, ki pa se redko kdaj potem izvršijo v praksi. Imajo cel seznam ukrepov, ki jih niso nikoli izvedli. Frontex, na primer, ukrepa zgolj takrat, ko ga pokličajo, če želite, da Frontex kogarkoli izvede reši, ga morate poklicati. Mislim pa, da bi vsaka država morala prevzeti odgovornost tudi za te osebe. S Frontexom se zgolj sodeluje. Upoštevati moramo tudi kopenske in zračne meje. Integracija je vprašanje, s katerim se ukvarjamo na evropski ravni. Je pa tudi res, da gre v tem primeru za načelo sorazmernost in da so države članice pristojne za to področje. Zato me zanima, kako se bo financiral finančni svežen, ki govori o pametnih mejah. O tem smo že govorili. Mislim pa, da je na voljo nekje milijarda 100 milijonov evrov. Tudi v Združenih narodih govorijo o tem. Potem so tu še nakazila. Številne države prejemajo nakazila strani svojih državljanov, ki delajo v tujini in si s tem polnijo proračun. Govoriti bi morali tudi o priporočilih na področju solidarnosti, okrepiti bi morali tudi kazenske zakonike, zato da bi strogo kaznovali vse tiste, ki trgujajo z brezupjem ljudi. Na koncu, gospod predsednik, pa bi rad še enkrat nekaj podaril. Juan Fernando López Aguilar, prejšnji predsednik, ve, da bi morali črtati iz besedišča besedo nezakonit. Ilegalne migracije tega ne bi smeli več omenjati. Nepravilne migracije, ja, ilegalne ne. Hvala. Hvala lepa, gospod Diaz de Mera, za to zadnjo točko. To je dobro pomnik tudi za nove poslance, glede uveljavljenih postopkov in terminologije. In še zadnja dva, sedaj res nimamo več veliko časa. Gospa Winberg je prva. Tak, eh, Hvala lepa, prihajam iz Švedske. Pri nas je 9,5 milijonov prebivalcev, smo država v Evropski uniji, ki sprejme največ prosilcev za azil in priseljencev. Zaradi tega nosimo tudi visoke stroške. Mi nimamo zmožnosti sprejeti teh oseb na dostojen način, nimamo na voljo dovolj centrov za sprejem, poleg tega pri nas lokalne skupnosti nimajo izkušenj sprejemanjem priseljencev. Vemo, kaj se dogaja v Siriji, ampak zanima me, kaj se dogaja s temi posamezniki, ki pridajo, naprimer tudi z tega območja, kam bodo šli ali bodo ostali pri nas, preden pridajo do nas, bodo prečkali cel niz drugih držav. Nekoliko nenavadno se mi zdi, da se teh oseb ne preverja, preden pridejo do nas. No, se zadnje treba preveriti dokumente in tako naprej. Zato se mi zdi, da bi se morali s tem vprašanjem nekoliko bolj podrobno pokvarjati. Tu je še vprašanje meja. Namreč mi nosimo izjemno težko breme zaradi priseljencev. Hvala. Eh, Hvala lepa, da ste bili jedernati. In zadnji je gospod Fojt. Ja, danke, pa je zelo. Hvala lepa predsednik v tem poročilu pogrešam perspektive. V tem poročilu gre vedno za to, da ugotavljamo, da se število azilantov povečuje. To vemo vsi. Mateo Lorenci je v tem odboru dejal, da moramo v prihodnje se manj ali ne več ukvarjati s tem, da bi iz nezakonitega naredili zakonito priseljevanje ali povečevali sredstva za Frontex. Lotevati se moramo vzrokov, vzrokov pri ekonomskih beguncih, pri beguncih zaradi revščine. Tukaj bi lahko razvili kar nekaj perspektiv. In potem nadalje me zanima, kaj nameravamo, v poročilu ni to dovolj zapisano, storiti proti lobiju industrija trgovine z ljudmi. To je premalo omenjeno. In potem še nekaj, ali je komisija znano, zakaj je sistem modre kartice naredljeno odprta vše so samo v Nemčiji, pri drugih državah pa ne. Thank you very much. Um, Hvala lepa. Mislim, da je to precej zamenjiva izmenjava mnen. Tako ali tako bomo morali pregledati poročilo, da bomo videli, kaj menijo poslanci glede priseljevanja in azila, preden začnemo s tem specifičnim dosjejem. Torej, dobro je videti, kakšni so vaši pomisleki na obeh straneh te razprave o priseljevanju. To je zelo koristno in mislim, da boste vsi dobili čas, da poveste svoje stališča. Še sam imam nekaj kratkih vprašanj. Ko sem prebral poročilo, sem videl poseben oddelek o izvedbi splošen pomislek je, da je veliko dela, ki ga je bilo potrebno upraviti na zakonajnem področju upravljenega in da je sedaj potrebno začeti stvari izvajati. Skrbi pa nas pri veliko vprašanjih ravno to, da določene države članice niso sprejele ukrepo, da niso začele izvajati direktiv, imate kakšno pripombo glede tega in potem zakonito priseljevanja. Tu sem odgovoren za enega od dosjejev. Komisija je odigrala zelo pomembno vlogo pri tem, kaj vidite kot prihodnost izvajanja v državah članicah, kjer imajo zelo sovražno politično ozračje. Gospa Sipel je o tem govorila. Tudi pri drugih dosjejih priseljevanja, naprimer na področju študentov, obiskovalcev, imamo torej tukaj še kakšno perspektivo v tem sovražnem političnem ozračju za zakonito priseljevanje. Hvala lepa za vsa ta vprašanja in pripombe. Spregovorila bom o bolj splošnih vprašanjih, glede priseljevanja, kolega pa bo spregovoril o azilu. Morda bi začela zadnjim vprašanjem, glede izvajanja in prihodne perspektive. Izvedba bo ena prednostnih nalog za naslednjo komisijo. Mislim, da je to že bilo navedeno strani predsednika, tako kar se tiče priseljevanja kot azila. Imamo torej že precej zakonodaje, ki je bila sprejeta, to je res, za zakonito priseljevanje. Imamo osem sektorskih direktiv in eno, o kateri se še pogajamo, tako da bo izvajanje prednostna naloga, prav tako pa tudi ocena učinkovitosti te, teh direktiv. Kar se priseljevanja tiče, imamo tudi kar nekaj študij, ki še nastajajo, ki ocenjujejo ne samo izvedbo, ampak tudi učinek direktiv, kar se tiče pravic državno tretjih držav ponovnega sprejema in tako dalje. To bo gotovo prednostna naloga za naslednjo komisijo. Kar se tiče prihodnosti, kandidat za komisijo bo naslednji teden o tem povedal več, vendar pa lahko povem, da je v Junkerjevem programu že revizija programa Modre kartice za visoko usposobljene, prav tako pa tudi, tako kot je veliko poslancev to izpostavilo, da je potrebno tukaj še kaj spremeniti, glede modre kartice. Imamo eno, dve države članice, ki največ dovoljeni zdata na to temo, v drugih državah pa se to sploh še ni začelo. Torej, sedaj bomo to pregledali in potem bomo imeli prvo poročilo o izvedbi. Prvo poročilo o izvedbi je bilo objavljeno že maja in imamo tudi že prvo analizo glede na podatke, ki so na voljo v naslednjem mesecu si bomo ogledali tudi izvajanje programa Modra kartica še bolj podrobno, da bomo videli, kako lahko to izboljšamo, kako lahko Evropo naredimo še bolj privlačno za visoko usposobljene delavce in kaj lahko spremenimo. Prav tako lahko povem, in to je bilo spostavljeno v našem poročilu, da obstaja dejstvo, da imamo tudi nacionalne scheme, ki so dovoljene pod direktivo o visoko izobraženih delavcih in to tudi ne ustvarja doslednega pravnega okvirja za te delavce. Imamo državčanice, ki izdajajo dovoljenja, morda ne po postopku modre kartice, izdajajo nacionalna dovoljenja, vendar pa to seveda ne doprinese k jasnosti. Tudi ne glede pravil, kako pritegniti take ljudi. To si bomo v prihodnje zelo podobno ogledali. Prav tako smo slišali vprašanje, kako bolje pojasniti kanale za zakonito priseljevanje. Portal o priseljevanju v EU že imamo, tukaj so seveda na voljo podatki glede evropskih direktiv, pa tudi glede nacionalnih postopkov in kontaktnih točk. Vendar pa to ni dovolj, zavedamo se, da to ni dovolj. Portal bomo nadgradili, skušali informacije še bolj razširjati in prihodna informacijska kampanja v nekaterih tretjih državah bo še prav posebno pomembna, še prav posebno v Afriki in tukaj bomo potem pokrili tudi te zakonite kanale za zakonito priseljevanje. Prav tako je bilo kar nekaj vprašanj glede tihotapljenja organiziranega kriminala. potem tudi trgovine tihotapljena s priseljenci. To je tema ki je prednostna že v akcijskem načrtu glede projektne skupine za sredozemlje in komisija že trdo dela na tem področju na tehnični ravni. Sodelujemo z različnimi zainteresiranimi stranmi, ne samo z državami članicami, da bi videli, kaj je že pripravljeno, kar se tiče boja proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju. Prav tako pa tudi z Europolom in Frontexom, kaj ti potrebujemo usklajen pristop na ravni Evropske unije vse države članice in agencije morajo sodelovati tudi EASO, kako se lotiti tega fenomena, to je eden glavnih razlogov. In imeli bomo vse obsegajoč akcijski načrt, ki ga bomo pripravili na začetku naslednjega leta, kako se boriti proti temu, tudi glede operativnega sodelovanja med Europolom in Frontexom še prav posebno in med državami članicami boj proti organiziranemu kriminalu in tihotapcem je prednosten za prihodnost. Prav tako je bilo kar nekaj vprašanj, kar se tiče odnosov s tretjimi državami, tranzitnimi in državami izvora, kot je bilo že izrečeno v poročilu projektne skupine sredozemlje, moramo sodelovati s temi državami. Spostavili smo kar nekaj postopkov, za razpravljanje in sodelovanje s tretjimi državami. Naj omenim en primer. Politični dialog in sodelovanje mm, z državami afriškega eh, roga, znano je to pod imenom kartumski proces, to se bo začelo novembra, pripravi že potekajo in politični mm, začetek bo novembra. Vključevali bomo nacionalne in regionalne strategije za afriški rok, za vzpostavitev boljšega nadzora na mejah, pregona in tudi boja proti tihotapcem. To je samo primer, vendar pa to je tisti način, kako ravnati v prihodnje tudi pri drugih državah. Omenila sem že partnerstvo mobilnosti s Tunizijo in Marokom, še prav posebno to partnerstvo ne zadeva samo ponovnega vračanja ali boja proti nezakonitemu priseljevanju. To je del tega. Imamo pa tudi druge projekte, ki zadevajo najprej informiranje o zakonitih kanalih, usposabljanje, usposabljanje za mm, obdobje pred dostopom za te, te državljane, kako bo, ko bodo prišli v določeno državo in bodo želeli tam delati. Torej imamo vse obsegajoč pristop, kar se tiče partnerstva o mobilnosti glede zakonitega priseljevanja in boj proti nezakonitemu priseljevanju. In želimo tudi okrepiti azilni sistem v teh državah. Potem smo imeli tudi kar nekaj vprašanj glede Frontexa in nadzora na mejah. Komisija je glede Frontexa, tako komisarka Malmström, kot tudi generalni eh, direktor eh, gospod Rute sta dejala, da to ni evropska enota. mejnih uslužbencev, ne, samo usklajujemo nadzor na mejah med državami članicami. Seveda imajo prednostne naloge in zonanje meje, naprimer v sredozemlju so prednostne, tam, kjer so potrebe in kjer, postajajo, kjer imamo zahteve držav članic. Vendar pa Frontex se mora zanašati na sodelovanje med vsemi državami članicami. Zato je komisija se vedno zauzemala za večji prispevek tudi drugih držav članic za skupne operacije, ki jih nadzira in usklajuje Frontex, še pa posebno, da podpiramo ukrepe v sredozemlju razprave s Frontexom tečejo in zadevnimi državami, kako bi še nadgradili delo v še prav posebno sredozemljo in to triton sodrovanje, kot bo imenovano, ne bo nadomestilo Mare Nostrum kot tako. To bo samo povečalo navzočnost, ne odgledi do delovanja Frontexa in skupno delovanje držav članic v sredozemlju. Podpirali bomo tiste države, ki so najbolj izpostavljene. mislim, da sem odgovorila na večino vprašanj. Aha, še evropski semester. Tudi tukaj je bilo specifično vprašanje, kako prispevamo k evropskemu semestru. Kot veste, je to zapleten postopek, kjer imamo priporočila, kar se ekonomskih in družbenih politik tiče, predvsem o državah članicah. Letos pa smo tesno sodelovali tudi z GD za zaposlovanje in drugimi je dej za to, da bi zagotovili, da bomo imeli specifična priporočila za tiste države, kjer bi naprimer imeli velik razkorak, kar se tiče stopnje zaposlenosti priseljencev v primerjavi z državljani Evropske unije. Naprimer Belgija, Švedska, naj dam dve državi za primer, to je bil največji razkorak med stopnjo zaposlenosti med tema kategorijama eh, državljanov. Želimo torej aktivirati priseljenško prebivalstvo tudi na trgu dela in želimo seveda izvajati tudi eh, vključevanje v družbo. V prihodnje bomo skušali zagotoviti več in več sinergij med priseljevanjem po eni strani in ekonomskimi in socialnimi politikami na drugi strani. Nadaljevali bomo s temi postopki in jih tudi okrepili. Mislim, da sem odgovorila na večino vprašanj o priseljevanju. Morda bom prepustila besedo še na kratko kolegu Stevenu, kar se tiče azila in mednarodne zaščite. You, Steven, ja, Hvala lepa, Lara. Prosim, če ste kratki, pravi predsednik. Da, zelo kratek bom. Najprej, vodoma, tudi na azilnem področju se komisija osredotoča, in to je jasno povedala, na izvedbo v naslednjih letih, kot je dejal gospod Morajs in kot ste to nakazali. Imamo sedaj vse vsegajoč jasen pravni okvir. Veliko vprašanj kaže, da bo velik izziv, kako to izvajati v praksi. Ne bomo samo pomagali državam članicam pri prenosu v zakonodajo, to že teče, prav tako bomo zbirali podatke, kaj se dogaja po vsej Evropske unije, vseh 28 državah članicah. Seveda s pomočjo naše agencije na Malti, EASE. E. Sedaj pa specifično vprašanje poslancev. Zastavljeno je bilo vprašanje, kar se tiče razmer na Mačarske. Res je, Mačarska pozna veliko izjiv, s katerim se Mačarska sooča nedavno, s pitokom priseljencev in predvsem posilcev za azil. Lani je Mačarska imela zelo veliko število posilcev za azil, kot ga še ni bilo, in so imeli potem težave pri sprejemu leteh. Smo v tesnih stikih z mačarskimi oblastmi, obiskali smo tudi središča, centre za azil. Tukaj je potrebno zadeve še izboljšati, nekaj izboljšav je že bilo, potrebno pa je marsikaj še izboljšati. Mačarski poslanec je omenil pomisleke mačarskega helskinškega odbora. Zavedamo se teh pomislekov in o tem smo govorili z mačari, še prav posebno, kar se tiče pripora. Tukaj smo dosegli kar nekaj napredka, to je potrebno izpostaviti, kar se zakonodajnega okvira tiče, vendar pa nekaj vprašanj je potrebno še razrešiti. O tem se trenutno pogovarjamo z Mačari. Potem pa še nekaj drugih specifičnih vprašanj, ki so bila zastavljena. Gospa Verža je popraševala o uporabi pripornih centrov za pridržanje. In tukaj moram reči, da imamo sedaj jasen pravni okvir, kjer jasno povemo, da bi morali to uporabiti samo v izrednih razmerah kot zadnji izhod v sili. Istočasno pa izpostavljamo, da morajo pogoji zadostiti določenim standardom in naša prednostna naloga bo, da zagotovimo, da bo to zagotovljeno po vseh državah članicah. Gospod, gospa Majer, ne, gospa Lambert se popravlja, govornik ima nekaj specifičnih vprašanj, kar se tiče različnih oblik statusa begunca in uporabe statusa subsidijarne zaščite. Res je, tukaj moramo reči, da je pravni okvir sedaj jasen. Države članice morajo najprej oceniti, ali kdo lahko dobi status begunca in šele potem lahko premislijo, ali lahko dobi subsidijarno zaščito. Zavedamo se, da v praksi še vedno obstajajo razlike, kako države članice uporabljajo to pravni okvir nekaj približevanja je, to je potrebno zabeležiti. EASA in mi pa podrobno skušamo ugotoviti z državami članicami, kako bi na didaktičen način lahko direktivo o kvalifikacijah ustrezno razložili, kako bi jo lahko država članica uporabila v specifičnih primerjih zato da bi potem s časoma dosegli harmonizacijo pri uporabi tega statusa. Potem je bilo tudi kar nekaj vprašanj, kar se tiče solidarnosti na splošno in premestitve bolj specifično. Nekaj je bilo tudi pomislekov, predvsem poslanec z Malte je govoril o premestitvi tukaj bi spet izpostavil, da je stališče komisije in to smo večkrat povedali, to je storil naš komisar, ki odhaja in to bo gotovo nadrejo tudi prihajajoči komisar. Solidarnost je pomembna pri premestitvah. To je še vedno na mizi. Optimistični pa smo, da bodo države članice to ustrezno razrešile. Malta je prejemnica, recimo temu tako, tega premestitvenega programa, vendar pa mislim, da bodo prihodnje države članice morale tudi imeti dovolj politične volje, da bi zagotovile premestitev v razmerah, ko se ena ali več držav članic sooča s precejšnjim bremenom glede priznanih beguncev in posilcev za azil. Je pa to seveda prostovoljna gesta. Steven, prosim, končajte. Yes. Da, zaključujem. Naj povem še to, naj dodam. Imamo finančne spodbude za države članice, da se tega lotijo in potem letni forum na temo premestitev, ki se je da ga lani, o tem ste govorili, se bo sestav spet novembra letos. Torej, to bo priložno za to, da pozovemo države članice, da to uporabijo v ustreznih razmerah. Tako, tukaj bom končal. Glede na to, da nimam več časa na razpolago, mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj glede azila. Hvala. Mislim, da ste oba to storila, se opravičujem, ker vaju tako prekinjam, ampak o teh ključnih vprašanjih bi se lahko pogovarjali še več ur. Hvala tudi članom, da so izpostavili svoje glavne pomisleke. Razprava bi lahko ušla iz rok, ampak mislim, da smo jasno postavili v ustrezen kontekst vse tisto, kar nas skrbi. Kolega z komisije sta odgovorila na ta vprašanja na uraden način tudi. Tako da je ta razprava privedla do tega, da imamo bolj jasno sliko o razmerah na področju azila. Tudi ciljno smo se pogovorili o tem letnem poročilu. Pomembno je tudi to, kaj se dogaja na območju sredozemlja. Dobro je, da je dr. Visar danes z nami, ob pravem trenutku je tu. Tudi Jean Lambert je v dvorani, ona je poročevalka o Evropskem uradu za podporo azilu. Z nami so tudi poročevalci o azilnem svežnju, ki smo ga prej omenili. Sam se zato veselim te razprave. EASO je pomemben akter, pomembna agencija, ima pa tudi svojo simbolno vlogo. Namreč svežen kot kaže, ne deluje. Slišali smo besedo solidarnost, ki je za nas pomembna. Doktor Viser, prej ste povedali, da boste najprej na kratko podali kratko izjavo, potem bo sledila razprava. K nam se boste še vrnili. Nima smisla, da podajate uvodoma dolgo izjavo o tem programu ki ga imamo možnost prebrati, je bolje, da izpostavite ključne točke, sledila bo razprava, lahko se še povrnemo k posameznim vprašanjem. Zadeve bodo veliko bolj fleksibilne. Najprej besedo predajam vam, potem bom odprl razpravo. Hvala lepa, da ste z nami in veselim se že vaših pripomb. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane članice in člani, najlepša hvala za vabilo Navolite mi, da vam na začetku novega mandata čestitam in vam zaželim veliko uspeha ter ogromno navdiha pri tem izjemno pomembnem delu, ki ga opravljate. V celoti lahko računate na mene in tudi na mojo agencijo. Bom kratek, kolikor se to le da. Sam sem tudi dal razposlati kratek dokument, v katerem sem povzel ključne dogodke v zadnjem obdobju, zato bom tudi uvodoma lahko krajši. Danes sem tu zaradi letnega poročila o dejavnostih EASA. Mislim, da je to letno poročilo o razmerah na področju azila v Evropski uniji pomemben korak to poročilo služi kot neke vrste priročnik na področju azila. Poročilo govori o lanskem letu. Lani smo bili priča trem ključnim tokovom – Sirija, Ruska federacija in Zahodni Balkan. Če si pogledamo posamezne tokove, bomo ugotovili, da se med seboj razlikujajo, vsak ima svoje značilnosti. Glede Sirije se mi ni treba spuščati v podrobnosti, razmere lahko vidite vsak dan na televiziji. Letos so se stvari zaostrovale, število priseljencev se je povečevalo. Tudi sirske prošnje za azil so med 19 državami članicami med prvimi tremi, kar jasno kaže na resnost situacije v Siriji. V Rusiji so razmere popolnoma drugačne. Lani smo bili priča znatnemu povečanju prošen za azil, potem pa so se ob koncu leta stvari bistveno zmanjšale. Če si pogledamo, kakšne vrste prošnje se vlagajo, ugotovimo, da prosilci iz Rusije večinoma iz Čečenije. Večinoma ne pridejo v Evropo, njihove prošnje so zavrnjene. Na Zahodnem Balkanu pa se razmere že kar nekaj let niso spremenile. Stvari se niso spremenile niti v letošnjem letu. Veliko je prosilcev za azil, kar zadeva prošnje, ki jih vlagajo državljani, lahko povem, da so večinoma zavrnjene 96 odstotkov prošnje zavrnemo, v nekaterih državah celo 100 odstotno zavrnemo prošnje. Iz Sirije večinoma odobrimo prošnje za azil Zahodnega Balkana, pa ne. Kar zadeva zadnje dogodke v prvi polovici letošnjega leta, kakšni so trendi. Lani smo bili priča najvišjim številkam na tem področju, odkar je Eurostat začel zbirati podatke. Ta trend se letos nadaljuje, kar ni presenetljivo. Omenil sem Sirijo, omenil sem Irak in Ukrajino. Tako da so razmere povsem razumljive. Eritreja se je kar na vsem lepem pojavila v tem kontekstu. Tega si do sedaj nismo uspeli razložiti. Razmere v Eritreji so že več let slabe, še vedno so slabe, vendar to samo po sebi še ne pojasnjuje, zakaj je prišlo do takšnega porasta števila prošen. Skupaj z državami, članicami in strokovnjaki preverjamo stvari, ker si želimo bolje spoznati sam mehanizem. Kaj smo počeli lani in v letošnjem letu? Večinoma smo se osredotočili na nudenje podporo državam članicam pri izvajanju azilnega akija. Lani je bil sprejet azilni svežen, sedaj bi se morali osredotočiti na izvajanje vsega tistega, kar smo sprejeli v zakonodajnem procesu. Zagotovili smo skupno usposabljanje razvili smo priročnike, ki pomagajo pri praktičnem izvajanju zakonodaje, ki smo jo sprejeli. Ti priročniki ponujajo tudi skupne informacije o državah izvora. Lani smo opravili tudi študijo o razmerah na Zahodnem Balkanu. Kot sem prej povedal, so razmere tam posebne, dejavniki potiska in potega so zelo jasni na celotnem Zahodnem Balkanu. Zelo kmalo, verjetno v prihodnem tednu, bomo objavili tudi poročilo o Čečeni, čez nekaj tednov tudi poročilo o Somaliji. Delamo pa tudi na poročilu o varnostnih razmerah v Afganistanu. Treba je posodobiti podatke s tem v zvezi. Sodelujemo z državami izvora, sodelujemo s strokovnjaki za Irak, za Sirijo in Ukrajino ter za ostale države, ki so za nas pomembne v tem oziru. Gospod predsednik, bom skušal biti čim bolj kratek, kot sem rekel, kar zadeva namensko delovno skupino za sredozemlje. Komisija je to že izpostavila, tako da mi ni treba veliko govoriti o tem. Morda samo dve zadevi. Rekel bi, da smo končno začeli delati na tej zadevi že iz haškega programa v letu 2004. Izhaja, da bi morali zagotoviti skupno obdelavo podatkov, tako da so ti prvi koraki zelo obetavni, čeprav stopamo še zelo previdno. S Frontexom, Europolom in Eurojustom sodelujemo pri projektu enega izvajamo na Malti, enega v Italiji. Želimo bolje spoznati sam pojav, kako kriminalne združbe delujejo za temi migracijskimi tokovi. Nedvomno je to področje, katerem se bomo še vrnili, čeprav je relativno novo. Delo lahko ustrezno opravimo samo, če smo finančno in kadrovsko ustrezno podkrepljeni. Rad bi se zahvalil odboru Libe za predlog spremembe, ki ste ga vložili. Res se vam prisrčno zahvaljujem za to, kar ste storili. S tem ste nam reč priznali, da brez osebja pač ne moreš delati. Hvala. Hvala lepa, Robert, za ta uvod. Hvala ker ste bili kratki. Sedaj bomo imeli priložnost, da se pogovorimo o teh zadevah. Kolegice in kolegi, imamo operativni del funkcij, ki jih izvaja EASO. Prosim, da osredotočite vprašanja predvsem na to področje. Potem je pa tu še sprejemanje odločitev na politični ravni, tudi tu EASO sodeluje Ja, so jih priča temu, kaj se dogaja na politični ravni, tako da če imate še kakšno vprašanje s tem v zvezi, lahko vprašanje zastavite. Predlagam, da kar začnemo z dialogom, z razpravo. Če se strinjate, bi začeli s poročevalci. Džin, bi ti začela razpravo s svojimi vprašanji in pripombami, potem pa bodo besedo dobili še vsi ostali. Kdo želi besedo, naj mi nakaže. Džin, hvala lepa. Hvala lepa tudi za poročilo mislim, da bomo številni lahko podprli to, kar ste rekli, predvsem v zvezi z izvajanjem. Zanima me, če imate kakšne dodatne pripombe v zvezi s tem, kako bo ta nov del Dabninske uredbe o zgodnem obveščanju in pripravljenosti bil obravnavan na ravni držav članic. Predvsej smo se morali boriti, da smo sploh vključili to v besedilo. Kar zadeva vlogo posvetovalnega foruma, bi lahko povedali kaj več o tem, kako se uporablja ta model? Če bi lahko odgovorili tudi na vprašanje, zakaj v večini držav prihaja do porasta prošen za azil, v nekaterih državah pa je trend ravno obraten. Na Cipru in v Grčiji so priča upadu prošen za azil. Lahko pojasnite, zakaj prihaja do tega, obstaja kakšen poseben razlog? Hvala. Hvala lepa. Gospod Krkop. Zelo kratek bom tokrat predsednik, ker sem svoje splošne politične ključne točke izpostavil že prej. Tri stvari bi na kratko izpostavil. Regional, program regionalne zaščite. Ali smo res zadovoljni z temi programi zaščite, ki jih izvajamo v tretjih državah. Ne vem, ali imajo kakšen učinek ali ne, to bi morali bolj preveriti. Druga zadeva, kar zadeva evropske države. Ker ne uspemo obdelati vseh prošen v prvi državi v Evropski uniji, v katero pridejo priseljenci, pride do tega, da se ti priseljenci potem pojavijo v drugih državah Evropske unije. Primer Kaleja lahko naprimer izpostavim namreč države, kamor priseljenci pridejo prvo v Evropi enostavno ne uspejo obdelati teh prošen. Ali je problem v količini prošen ali je problem v tem, da nimamo ustreznih standardov in se potem ljudje zaradi tega selijo z ene države v drugo. Hvala lepa, Silvi Gijom. Hvala lepa, tudi sama bom zelo kratka. Hvala lepa za to kakovostno poročilo. Poročilo je zelo dobro. Že sami ste omenili, da je težko zagotoviti kulturo sodelovanja, vendar se tudi ta povečuje med državami članicami z komisijo, z vašimi službami ustrajali ste tudi na tem, kakšno vlogo igra EASO. Dvi pripombi in vprašanje pravzaprav. Najprej razmere na področju azila. Mislim, da bi morali v prihodnje zagotoviti boljše analize s tem v zvezi, predvsem glede napovedovanja trendov. Na podlagi analiz bomo lahko namreč lažje obdelovali tudi druge dogodke. Zanima me tudi, če bi lahko povedali kaj več o različnih ureditvah, ki jih je EASO sklenil z posameznimi državami, v mislih imam predvsem Švico. Morda še par besed o proračunu. Namreč v uradu boste začeli izvajati dodatne funkcije, to bo vplivalo vredno na zaposlene in tudi na samo rad. Hvala. Hvala, Silvi. Gospa Ferrara. Hvala lepa, predsednik. Zanima me, kaj konkretno boste storili v okviru programa za nudenje posebne podpore vsem tistim državam na robu Unije, ki so tudi najbolj obremenjene zaradi prosilcev za Azijo, naprimer Italija. Pri nas poleg tega ne uspemo izpeljati vseh postopkov v zvezi s prošnjami za azil in prošnjami za mednarodno zaščito v predvidenem roku, kot to opredeljuje Dabinska uredba. Zagotoviti je seveda treba tudi temane pravice. V Italijo pridajo posamezniki za to, da bi bili svobodni, vendar jih potem tu priprejo in so priprti leto ali dve, preden jim priznajo status begunca. Zato pridržijo jih tudi v državi v pogojih, ki niso primerni. Zato ti posamezniki, tudi ko niso pridržani, potem prosjačijo na ulicah in se selijo na okrog. Kaj se dogaja s tistimi sredstvi, s katerimi naj bi financirali posamezne projekte za socialno integracijo? Mislim, da bi morali ta sredstva uporabiti predvsem zato, da bi se države članice lahko bolje soočile z razmerami na področju azila. To je verižni sistem. Očitno je, da če ne zagotovimo hitrega odgovora, če ne obdelamo hitro prošen za mednarodno zaščito, se sproži domino efekt in zaradi tega potem pride tudi do neprijetnih okoliščin, ko se pojavi diskriminacija v družbi, ko se prebivalci uperijo proti priseljencem. Zanima me torej, kako boste podprli države, v katere prihaja največ beguncev. Hvala. Okay, Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi dr. Visarju. Hvala lepa vaši agenciji tudi za delo, ki ga upravljate. Nedavno ste imeli priložnost odpreti vrata v uradu. Sama sem obiskala vaš urad in moram reči, da sem pozitivno presenečena na tem, kolikšno delo upravljate, glede na to, da imate omejene vire. Na podlagi današnje predstavitve pa moram reči, da me skrbijo številke, ki ste jih prej izpostavili. Namreč koliko oseb zaprosi za azil. Leta 2013 pravite, ste dosegli rekordne številke. Ampak mislim, da bo za prošnje za azil tudi leto 2014 rekordno leto. Povečuje se število prosilcev za azil. Zato me zanima, kaj boste storili z azilnimi sistemi in sistemi za sprejem v državah članicah Evropske unije. Ti so namreč pod velikim pritiskom zaradi vseh teh prosilcev za azil. Zanima me, če bo EASO storil kaj več na tem področju. Vemo, da je predsednik komisije Juncker že poslal pismo komisarju, ki bo pristojen za to področje. Zanima me, dr. Viser, ali menite, da so stvari izvedljive ali ne. Dobro bi bilo, če bi tudi EASO opravil več dela na ravni samih držav članic. Želim si, da bi ta agencija zaživela kot celovit projekt, da se ne bi ukvarjala zgolj z izvajanjem zakonodaje. Pomembna zadeva, kot ste že sami omenili, tudi skupna obdelava. V prihodnje nas čakajo še ostali pomembni projekti. Še dve vprašanji. Omenili ste azilni svežen pravite, da bo moral vsak izpolniti svoje obljube in obveznosti. Zanima me, kako boste to zagotovili. Upam, da se bodo obljube izpolnile in da se bo azilni svežen tudi obnesel. Potem pa ste izpostavili tudi organizirane kriminalne združbe, ki delujejo na področju priseljevanja. Zanima me, ali boste v praksi kaj storili glede tega. Bojim se, da se o pojavu organiziranega kriminala na področju priseljevanja pogovarjamo šele, ko pride do tragedije, naprimer takšne, ki je bila na Lampeduzi in nedavnih tragedij, ki so se zgodile na področju sredozemlja. Če želimo, da bi ta urad dejansko opravil delo tako, kot je treba in učinkovito, bomo morali poskrbeti za ustrezna sredstva. Agencija bi morala imeti svoj lasten mandat natančno predeljeno ulogo in natančno predeljeno število zaposlenih, zato da bo lahko opravila delo. K temu pa je treba dodati še ustrezna finančna sredstva, da se bomo lahko soočili s krizo. Hvala. Uh, Hvala lepa, Ska Keller. Hvala lepa, strinjam se s tem, da je treba sredstva porabljati učinkovito. Že v prejšnjem mandatu smo podali predlog s tem v zvezi. Izvesti bo treba tudi azilni svežen, tako da nas čaka ogromno dela. Če si pogledate, kolikšna je stopnja priznavanja statusa azilanta v državah članicah, boste videli, da se velikim osebam prizna ta status. Poslal je bil tudi dopis Avramopolosu kandidatu za komisarja na tem področju, v katerem so ga zaprosili naj sodeluje z EASom in tretjimi državami. Pri nas je zazvonilo nekaj alarmnih zvoncev, saj naj bi EASo pomagal pri azilnih postopkih, ne pa pri tem, da bi odvrnili ljudi od tega, da pridejo k nam oziroma da bi jih držali na distanci. Lahko poveste kaj več o tem? Imate kakšne dodatne informacije? o sodelovanju s tretjimi državami. Kaj to pravzaprav pomeni, se vam sanja, kaj naj bi vi počeli v odnosu do tretjih držav v prihodnje. Potem pa še nekaj, kar je neposredno vezano na to. Omenili ste pilotni projekt v Malti in v Italiji, nanaša se na tiho tapce. Lahko poveste, kaj konkretno se dogaja, kakšno vlogo igrate, kaj se dejansko dogaja na mestu samem, še posebej v odnosu do tretjih držav. Hvala. Hvala lepa. Vsi ste kratki in jedrnati. Hvala lepa za to. Gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospodu Viserju, za to predstavitev. Hvala lepa, da ste ponovno z nami, da predstavljate letno poročilo vašega urada. Gotovo veste, da cenim delo, ki ga upravljate. Tudi naš odbor Libe se ukvarja seveda z temeljnimi pravicami, ki morajo biti zagotovljene tistim, ki prosijo za azil ali mednarodno zaščito ali karkoli že. Jem je na voljo ob vstopu v Evropsko unijo oziroma na vratih v eno izmed držav Evropske unije. Imam pa vprašanje strahi bega številne, vsaj po mojih izkušnjah. Kadarkoli mi poročamo o teh zadevah, se pojavi to vprašanje. Na vsaki konferenci, pred vsakim občinstvom se vedno znova pojavlja eno vprašanje. Napačno dojemanje je razširjeno posod po Evropi. Res osupljivo ko ugotoviš, kako malo so ljudje dejansko seznanjeni z dejstvi na področju azila, azilnega sistema v Evropi. Ogromno ljudi je prepričanih, da so države na jugu Evrope preplavljene s prosilci za azil. Ravno obratno je. Najbolj so pod pritiskom Francija, Nemčija, Švedska, Združeno kraljestvo. Ne tiste, ki so najbolj izpostavljene temu pojavu. Zato me zanima, kako bi lahko pojasnili heterogenost na tem področju. Kako bi lahko to upoštevali pri izvajanju skupnega azilnega prava, azilnih obveznosti, svežnja kot takšnega. Na pravnem področju je Evropa tista, ki opredeljuje pravila, vendar so tu še njujorški protokoli, ženevske konvencije, protokol 51, 67 in tako naprej. Skratka, mednarodna zakonodaja na tem področju obstaja. Zato me zanima, kako bi lahko bolje razširili novice o pravih dejstvih in številkah z področja azila, kako bi lahko te informacije razširili, kako bi se lahko ustrezno lotili te izjemno heterogene slike na področju izvajanja. Oblikujemo skupni evropski azilni sistem, ki je v vaši pristojnosti. Potem me zanima pa še nekaj, kako bomo poskrbeli za to, da bo vsak prosilec za azil imel vsaj priložnost in možnost. To je tudi vprašanje, ki se stalno ponavlja. To, uh, Potem je tu načelo nevračanja, ki se pogosto krši. Kako bomo poskrbeli za to, da ko pride k nam nezakonit migrant, v cel to melijo na južne obale, južne Španije in tako naprej pridajo ti prosilci za azil na grške otoke, na jonske otoke, na Malto, skratka na obale Evrope. Kako bi lahko poskrbeli za to, da bo prosilec za azil imel vsaj minimalno možnost, da je prošnja odobrena? Države te prosilce ponavadi strpajo v nek center kakorkoli ta centr že poimenujete. Z menjimi državami potem uveljavljajo sporazume o vračanju oziroma priseljence vrnejo nazaj v državo, odkudar naj bi prišel čovn, s katerim so prišli. vloge kot takšne pa niso uložene na pravila način, niti se ne obravnavajo na korekten način. Kaj bi storili torej s temi prosilci za azil, ki pridajo? Hvala lepa. Videl sem številke za Italijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo. Eurostat jih je objavil, ampak pomembno je tudi dojemanje celotne situacije. Prosilci za azil najprej pridejo v države na jugu Evrope, zato so te pod pritiskom. Je pa res, da so vse te statistične informacije grozljivo visoko. Gospa Spinelli. Grazie. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Visar, za poročilo. Eno vprašanje bi imelo. Mare Nostrum, Frontex Plus ne bo nadomestil z novo operacijo. Ogromno je pomislekov in negotovosti glede Frontexa Plus, ko gre za financiranje, ko gre za operacije, ko gre za osebje. Zato me zanima, če ne bi morda predvideli možnosti, da bi pri vsaki operaciji iskanja in reševanja, ki jo izvaja Frontex, sodeloval tudi predstavnike ASA, zato da bi vedno znova poskrbeli za zaščito pravic posameznikov. To izpostavljam zaradi tega, ker obstaja sporazum med e ASOM in Frontexom iz leta 2012. Bi vas parada na koncu spomnila še na to? držav obstajajo države, tudi Italija, med drugim, v katerih se veliko govori o boju proti nezakonitim delovanjem, o zagotavljanju dostojnega življenja. Tudi sama se s tem ukvarjam. Ampak, ko pridejo ljudje s temi čovni in jih potem rešijo, v sredozemlju. Doživijo pravzaprav nepravo obravnavo, ker jih obtožijo. Se vam zdi potem spoh smiselno reševati te osebe? Hvala lepa, gospa Stevens. Hvala lepa, zelo na kratko dve vprašanje. kot kaže, imajo pravi, prosilci za azil tudi pravico do tolmačev. Tako opredeljuje direktiva. Kaj pa se dogaja z gluhimi osebami? Ali bodo tudi gluhe osebe ter duševno bolni lahko zahtevali usposobljenega tolmača. Za gluhe osebe je seveda nujno, da se jim zagotovi tolmač za znakovni jezik, ampak koliko takšnih tolmačev sploh je na voljo? To je prva zadeva, potem pa še druga zadeva, sam koncept ranljivosti. Leta 2013 smo veliko pozornosti posvečali ranljivosti kar je dobro, zato ker pogosto prihaja do zlorab. Tudi v Belgiji smo priča temu, da osebe, ki so kakorkoli hendikepirane, končajo kot berači na ulici. Tudi v okviru konkretnega projekta za LGBT se je izpostavljala problematika. kot je naprimer vprašanje žensk, kaj se dogaja torej, z temi posebnimi skupinami, z ženskami, ki so bile spolno zlorabljene, ženske, ki so bile spolno pohabljene in tako naprej. Kaj se dogaja s temi marginaliziranimi skupinami, ki so posebno ranljive? Zanima me, če bo komisija oblikovala kakšen poseben projekt ki bo namenjen osebam z raznimi invalidnostmi, pa naj se gre za gluhe osebe, za duševno bolne osebe, za marginalizirane skupine. To so izjemno ranljive skupine, zato bi si želela, da jim posvetite več pozornosti. Hvala. Thank you very much, Mr. Stevens. I think we were justified in having a short um, intro from. Uh... Hvala lepa, gospa Stevens. kar dolg se je še pred nami. Ne vem, želi še kdo eh, besedo. Preden zaprem seznam. Ja, ja, vi ste že na seznamu, brez skrbi. Še kdo? Dobro, samo še dva. Dobro. Vse veste. Spregovorite zdaj ali za venomer in tako naprej. Uh, Ja, Roberta sem upozoril, da bo toliko vprašan. Gospod eh, Stodovski, kateri jezik bo pa to danes? Češko danes. Ja, najlepša hvala. Mm, kot prvo bi se vam eh, rad zahvalil za besedo kot drugo pa se zahvaljujem za res odlično poročilo. Moram reči, da je to zelo dobro pripravljeno, gospod eh, Viser. To je res eno najboljših poročil, kar smo jih eh, kdaj dobili, odkar sem poslanec. Tako da res eh, kapo dol. No, Mene zanima predvsem prošnje za azil ruskih državljanov. Češka republika je ena tistih držav, v kateri je veliko rusov. Predvsem kot posledica represali Putinovega režima nad eh, ljudmi, ki počnejo stvari, ki gospodu Putinu niso pa všeči na primer tisti, tiste matere, ki so objavile imena svojih sinov na seznamih umrlih v Čečeni in drugot. Tudi v Čečeni, ki jo obvladuje Rusija, so primeri ljudi, ki so bili obsojeni zaradi dejanj, ki jih eh, v Evropski uniji stoh ne bi obravnavali kot kaznivo dejanje ali pa zgolj morda kot manjši prekršek. Moje vprašanje je, ali. Nameravate kaj storiti na tem področju, zagotoviti kakšno višjo stopno fleksibilnosti, kajti ogromno ljudi je v Ruski federaciji, ki se soočajo z res hudimi težavami. Hvala. Hvala lepa. Gospa Veržija je naslednja. Zdaj pa lahko govorite, kolikor hočete. Ne, ne, ne bom zlorabila časa, ki ste mi ga namenili, predsednik, bom hitra. Pridružujem se pripombam glede kakovosti tega poročila, ker to je res eh, inštrument, ki nam omogoča poglobljeno analizo, podaja tudi zanimive in pomembne obrazložitve. Bi pa vendarle na nekaj opozorila. To velja za vas in tudi za druge Eh, kar takole uporabljati odstotke, ko vidim povešanje za 700 in ne vem koliko odstotkov, 400 in ne vem koliko odstotkov, 80 in toliko odstotkov. Ne vem, no, tu bi vam rekla, ne vem, kaj se pa greste. Kako te številke sploh lahko uporabljamo? To potem vidimo v medijih in to je nevarno. To je nevarno celo za tiste, ki jih skušamo zaščititi takšne številke, 700 in nekaj odstotkov povečanja, če gre zgolj za par tisoč eh, ljudi, to mislim, da se da hitro zrelativizirati. In eh, te številke se, mislim, da hitro lahko zlorabijo potem na tak način. Skratka, še ena stvar, ki jo to poročilo izpostavlja, so velike razlike med eh, različnimi prosilci, posameznimi prosilci, pa tudi razlike v tem, eh, kakšne vloge podajajo, kako se te obravnavajo. Prav tako vidim, da prihaja do povečanja nekega podelitve nekega začasnega statusa eh, napram eh, trajnega statusa. In to se seveda razlikuje od države do države, ampak vendarle ali ne bomo na ta način škodili tem prosilcem, kajti če bi bila naša zakonodaja bolj naravnana zaščiti prosilcev, mislim, da bi lahko storili več. Potem je tu še nekaj, kar po mojem mnenju ni dovolj izpostavljeno v tem poročilu in sicer vprašanje držav gostiteljic, vsi vemo, kako to je, e, in pa dejansko stanje, kar zadeva e, države, v katere so namenjeni. V Kalejo je 2000 oseb, tako da to je zdaj relativizirano. In zakaj je sploh ta koncentracija ljudi v Kalejo? Zato, ker so to ljudje, ki govorijo angliško, prihajajo iz vzhodne Afrike, govorijo angliško, ne želijo ostati v Franciji, ne v Italiji, ne v Grčiji. In če ne bomo na zadeve gledali z tega eh, zornega kota, eh, skozi te parametre, potem eh, mislim, da ne bomo uspeli najti pravih rešitev. Tako da mislim, da si to vsekakor zasluži nekoliko bolj celovit pogled. Kar zdaj Eritrejo, mislim, da vaš odgovor tu ni zadosten in mislim, da moramo na tem področju res storiti več. Prav tako moramo, glede na to, da sem se včeraj sestala z Eritrejci, sem nekoliko obrnjena s tem vprašanjem. Skratka, daj vam dan dva primera. V nekem azilnem uradu so od enega od njih zahtevali, da naj da overiti svoje diplome pri eritrejski eh, ambasadi, torej kar dober smisel za humor. Eh, od druga pa so zahtevali dokazilo, da je bil zaprt v Eritreji. Vemo, da je tam zapor pod golem ni, pa tam sploh ni nekih zakonitih eh, pogojev razdeva eh, zapore. Tako da mislim, da se treba malce drugače potruditi. Dobro, to je zelo pomembna eh, točka in rad bi dobil vsebinski odgovor strani eh, gospoda Visere. Tako da prosim, če naslednji govorniki se držite minute eh, ali nekaj takšnega začenši z gospodom Bekerjem iz ELS. Gospod Beker. Gospod eh, predsednik, hvala lepa. Dve konkretni vprašanji. Gospod Viser, naš predsednik je že omenil, da poročila na tem področju v našem odboru eh, z vsem, eh, znasenjem, z vsem znanjem 2013 eh, obravnavamo vsem sodi tudi vinski zakonik in tako naprej. Zanima pa me, kakšne konkretne prognoze temelijo na prenovitvi vinskega zakonika, pa tako me zanima, kaj je mišljeno s, tem, s temi vizumi za krožna potovanja. S tem hočem nakazati na to, da je potrebno z nekaj skepse gledati na takšna krožna potovanja. Skratka, prosil bi za to, kakšna pričakovanja imate od teh novosti za Evropo. Hvala lepa. Gospod Korar. Hvala. Gospod predsednik, čisto na kratko. agencijo, torej eh, gospoda Fisarja, sem hotel vprašati, ali ste zadovoljni z izvajanjem Dublinske uredbe. Se vam ne zdi, da ta uredba preprosto samo kaže, kako zelo neenotna je Unija, če pogledamo vprašanje priseljevanja oziroma azila, tu smo še vedno pri med, vladni metodi na mesto pri metodi skupnosti. In eh, državljani zato potem menijo, da Unije sploh ni na tem področju, ker prepušča celotno vprašanje tistim državam članicam, ki so deležne največjih migracijskih pritiskov. Potem še eno vprašanje, glede programa posebne podpore za Italijo, ki se izteče decembra letos. Imate kakršen koli namen ta program podaljšati? Hvala, gospa Kaniči. Hvala lepa hvala gospod predsednik, hvala gospod uh, Viser za to izčrpno poročilo o delu vaše agencije. Zavedati se moramo, da je to poročilo, poročilo o res alarmantnih razmerah, prišlo je do 300-stotnega povešanja števila prošen za zaščito in zato vas eh, sprašujem, ali so podatke iz tega poročila, vključno s podatki o stopni priznavanja v posamezni državi članici, eh, vendar le morda podatke, ki bi jih lahko uporabili za pripravo boljše strategije na način, da se bolje upravlja z temi prošnjami in eh, z medijskimi tokovi in nasplošno. Dejstvo je, da na mejah Unije, na Balkanu, v Siriji, Kaukazu, Ukrajini, prihaja do takšnih pritiskov in eh, moramo najti nek način, kako harmonizirati način delovanja tablinskega sistema v državah članicah, vključno z prošnjami za hm, prenos, torej za transfer. Potrebujemo sistem, ki bo privedel do v končni posledici boljše integracije azilantov. Zaenkrat vemo, da jih sprejemajo v bistvu samo v Nemčiji, Franciji, eh, na Švedskem, na Združenem kraljestvu in v moji državi, v Italiji. Naslednje vprašanje, ali morda ne bi mogli teh podatkov uporabiti za to, da eh, skrajšamo čas, ki je potreben za obravnavo vlog. Ta je predolg, še posebej v določenih državah z določene migracijske tokove. Tako da z tega vidika je sistem zgodnega ozaveščanja mm, oziroma obveščanja sistem, ki bi ga lahko uporabili za boljše obladovanje te krize. To je tudi v členu 33 danske eh, uredbe. Še nekaj. Nam lahko poveste kaj več o vašem sodelovanju z Europolem in Eurojustom v boju proti organiziranemu kriminalu in organiziranim eh, kriminalnim združbam, ki upravljajo migracijske tokove. Gospa Macola hvala lepa. Kar zadeva transferje, preselitev. Letos eh, se je število torsnih dogodkov zmanjšalo in eh, rečeno je bilo, da bo vsako leto septembra letni eh, forum o tem pojavu. O tem smo že govorili z dr. Fiserjem, ampak rada bi izpostavila to, da mm, v mandatu EASO imamo tudi izpostavljeno vlogo jasa pri tem vprašanju eh, selitve eh, prosilcev. Tako da mislim, da se moramo konkretno pogovoriti o skrbeh posameznih držav članic, da te lahko spremejo ta koncept. Namreč gre za nekaj prostovoljnega, ki funkcionira in ki je izkaz solidarnosti. Drugo vprašanje, kar zadeva to namensko skupino za sredozemlje in akcijske načrte, jasno, V vašem poročilu ste tudi omenjali to vprašanje. To poročilo omenja tudi načelo pogojevanja in sicer, da bi EASO lahko imel tesnejše stike z določenimi eh, državami, naprimer z Libijo, s katero ne bi pripravili poseben program za zaščito. Lahko poveste kaj več eh, s tem v zvezi, kakšen je namen EASO? Eh, pri tem, da mm, ne bomo brali samo eh, teh besedil in letnih poročil, ampak da se opravi tudi nekakšen naknadni pregled v prihodnjih mesecih in letih. Hvala lepa. Cecil Kiengi. Hvala lepa tudi z moje strani za to poročilo. Na podlagi tega poročila lahko sedaj veliko bolje razumemo to tematiko, pa tudi vlogo, ki ste jo sami opravili. Imam relativno kratko vprašanje. Imamo na voljo direktivo 55 iz leta 2001. Ta govori o minimalnih standardih za zagotavljanje začasne zaščite zlasti, ko pride do množičnega priliva beguncev in prosilcev. Slišali smo, kakšno je mnenje komisije, zanima me, ali boste opredelili kakšne konkretne številke, kdaj se lahko uporablja ta ukrep. Ne vem, kako bomo izvajali to direktivo, če stvari ne bodo številčno opredeljeno. Mislim pa, da bi ta direktiva lahko bila koristna za države članice. Zato, ker bi lažje izvali potem tudi načela solidarnosti in sodelovanja, kar je zapisano tudi v tej direktivi. Drugo vprašanje. Predstavili ste analize. Zanima me, če boste spremenili merila za opredeljevanje pravnega statusa. Če si pogledate države izvora, odkudr prihajajo osebe, ki prosijo za azil, vsi ti prosilci ne bežijo nujno iz države, kjer vlada konflikt ali kakršen koli drug problem. Včasih prihajajo ti prosilci za azil iz držav, kjer ni konflikt, ampak vseeno bežijo in prosijo za status begunca. Hvala. Thank you. And the final speakers. Hvala lepa. Da, danks, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa gospodu Viserju za to poročilo. Številni ste že povedali, da so dogodki obrobju sredozemlja in na Bližnjem vzhodu povzročili dodatne migracijske tokove zlasti v smeri proti jugo Evrope. Razumem sicer, v kako dramatičnem položaju se nahajajo migranti. Vendar Evropa ne more razrešiti vsega. Tudi mednarodna zakonodaja je natančno določila, kdo mora sprejeti te begunce zlasti. Se v mednarodni zakonodaji omenja begunce, ki bežijo zaradi vojne, mučenja ali česa podobnega. V sredozemlju smo priča tudi tragediji zaradi številnih utopljenih. Gospod Visar, se vam ne zdi, da bi bilo bolje razmišljati o rešitvah, s katerimi bi lahko vnaprej predvideli dogodke, da bi naprimer znotraj pristanišč poskrbeli za to, da se obdelajo prošnje za vse te prosilce za azil, da ne bodo pluli čez morje tam v Tunidi. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Eh, doktor Viser, zdaj besedo ponovno predajam eh, vam za odgovor na celo vrsto operativnih eh, pravnih političnih vprašanj. Nekaj kolegov je sicer že odšlo, ampak morda boste lahko odgovorili tudi na ta vprašanja. Časa sicer nimamo veliko, ampak vseeno poskušajte odgovoriti na čim več vprašanj. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi vsem poslankam in poslancem kar impresiven seznam vprašanj imate na to pomembno temo, tako da me veseli toliko vprašanj in tudi ta možnost, da na nje odgovorim. Določene tematike obravnavate vsi, je pa tudi kar nekaj zelo konkretnih specifičnih vprašanj. Bom eh, skušal zajeti, kar se da veliko in se upravičujem, da bom kaj izpustil, nikakor ne namenoma, to vam zagotavljam. Morda bi začel z letnim poročilom in eh, njegovim pomenom. Te podatke lahko obravnavamo z namenom pogleda v prihodnost, da vidimo, kje se treba pripraviti, kakšni signali so tu, ki nas opozarajo na to, kar se vtegne zgoditi. Ampak mislim, da pod črto vse privede do naslednjega. Sam sem prepričan, da je ta Evropska agencija namenjena zagotavljanju dodane vrednosti. Če temu ni tako, potem je najbolje, da kar takoj nehamo z delom. To, eh, s čimer imamo mi torej tu opravka, je, da na tistih področjih, kjer zaenkrat še nimamo možnosti ali pa nismo niti iskali možnosti za delovanje, eh, začnemo zbirati podatke, informacije. Gospod eh, Lopes Aguilar je zastavil zelo, bi rekel, načelno vprašanje o tej celotni razpravi. To je kar dober povzetek. Ali smo v svojem opažanju, pri eh, svojem opažanju na pravi poti ali lahko zagotovimo boljše eh, podatke, da bi razpravo lahko vodili na boljši, višji ravni, nekako, če parafraziram to vprašanje. Kot eh, skromen operativni direktor takšne operativne agencije, vidim, da je moja naloga predvsem zagotavljanje podatkov, poročanje o dejstvih. In ja, veliko je napačnega razumevanja. Ne bom začel z naštevanjem le teh, kajti to lahko samo sproži še dodatno razpravo, za katero v tem trenutku niti ni eh, časa, sem pa vsekakor kadarkoli na voljo za razpravo na to temo. Mislim, da je to tudi ključni prispevek letnega poročila, namreč, da vsako leto podatke uporabljamo in da ugotovimo, če so to pravi podatki, če so to eh, dejstva, potem moramo spremeniti svoje delovanje, svoja sporočila, ki jih dajemo v svet ali celo zakonodajo. To je seveda v vaših rokah. Čisto praktično, kaj je tisti del našega dela, ki zadeva zgodnje opozarjanje. Pred približno dvema letoma smo začeli prosi te države članice, da nam na mesečni ravni posredujejo podatke, tako da lahko mesečno beležimo spremembe, trende v državah članicah in v Evropski uniji kot celoti. To je torej nekaj. To objavljamo na četrtletni eh, ravni. Eh, mesečni podatki žal še niso javni, ampak upam, da bodo, kajti pomembno je videti, kakšni so trendi. In tu se <laughs> hkrati strinjam in zopet ne strinjam s tem, kar ste dejali o odstotkih. Ja, popolnoma se strinjam. Te podatki v odstotkih so lahko zelo zavajajoči. Ampak eh, oberam vsekakor na vsakodnevni operativni ravni potrebujemo odgovor na vprašanje, ali prihaja do sprememb gre trend na vzgor ali gre trend na vzdol. Iz čisto praktičnih razlogov, kajti države članice morajo organizirati ustrezne kapacitete. Kajti tudi, te, tudi že, če iz neke nizke številke prihaja do 600 odstotnega povečanja, to pomeni, da potrebujemo več virov, več eh, resursov. To velja eh, potem kot pomemben podatek tudi za ministrstvo za finance. Tako da ja, tudi z tega vidika moramo biti praktični. Da, bomo bolj previdni s temi odstotki, jemljem na znanje to, kar ste dejali, ampak nemogoče pa je ne delati s podatki o spremembah, ker potem niso razvidni trendi. Zgodne opozarjanje je od samega začetka postalo inštrument, s katerim države članice, komisija in mi sami v vsakodnevnem delu Mm, delujemo bolj pripravljeno. Če vam dam primer. Nihče individualno ni zaznal sprememb v smislu dotoka eh, število sef iz Ukrajine. Mi pa smo, zahvaljujoč tem mesečnim podatkom, prvi to opazili in smo posledično lahko tudi opozorili, na, opozorili države članice, da kot prvo niso same, Eh, dve, da mora biti bolje pripravljen, kajti tu ne gre za nek enkratni incident, ampak je to pojav, ki upamo sicer, da ne bo preveč dolgotrajen, ampak vsaj za zdaj se je izkazal za zelo resnega. Enako velja za Irak, enako velja za Sirijo. Tako da tu gre za praktičen inštrument, ki ponuja dodano vrednost. Obenem pa to kaže tudi na zelo zanimiv nov pojav, ki ga vsaj do sedaj Eh, nismo poznali. Če pogledamo Eritrejce kot primer. Nasplošno opažamo povečanje in še nadaljne povečevanje števila Eritrejcev, ampak eh, te skupine se nekako namenjajo v druge države članice. Države, ki so zabeležile 800 odstotni porast, potem pa čez dva meseca zopet padajo na zelo nizko število. In potem kar naenkrat eh, te, te številke zelo na hitro rastejo v spet drugi državi članici. Eh, sicer se skupno število še vedno povečuje, ampak eh, vendarle je to pojav, ki ga zelo, zelo natančno spremljamo, kajti Eritreja je, upam, da me niste napačno razumeli, eh, Eritreja je takšna, da pač ne poznamo razlogov za to, ampak vendarle je stopnja priznavanja starega azilanta zelo visoka razmere so težke v tej državi eh, in to že dolgo časa države članice tega ne podcenjujejo, ampak vendarle je pomembno ta pojav obravnavati nekoliko bolj poglobljeno in preučiti razloge, eh, ki tičijo in za tem pojavom, zato da lahko sprejemamo še boljše odločitve in eh, še bolje reagiramo. Posvetovalni forum, to je naš institucionalizirani dialog s civilno družbo. Lansko leto, naprimer, smo imeli 70 tovrstnih namenskih dialogov, intervencij z nevladnimi organizacijami. Vključili smo jih v naše delo, uporabili smo njihove vhodne podatke, prosili smo njih za nasvete. Oni seveda so odgovorni za svoje stališče, mi smo odgovorni za eh, svoje, ampak vsekakor lahko povem, da je vse več interakcije s civilno družbo. Eh, Mimo grede, po tem sestanku imam sestanek s posvetovalno skupino tega eh, foruma, tako da dejansko na dnevni bazi opravlja našega dela. Zdaj pa vaše konkretno specifično vprašanje. Regionalni program zaščite. To ne, bom zadeval obravnava širše, kaj ti število vprašanj glede eh, mednarodne zaščite regionalnih programov eh, sodi sem. Torej, kaj je vloga EASA tu? tu moram biti previden. Namreč veliko področji, veliko političnih področji je, ki obravnavajo preostali svet. Znanja politika, razvojna pomoč, številne druge ekonomske, socialne politike. In priseljevanje je samo eno od teh področji. Seveda mi menimo, da je to zelo pomembno področje, ampak moramo biti vendarle tudi realni. To je samo eno od področji, samo ena razsežnost. No in to je tudi sestavni del mojega mota, ki mu sledim. Tam, kjer lahko zagotovimo dodano vrednost, tam je vredno kaj početi. Ampak z vidika priseljevanja ne bomo mogli spremeniti tega, kar se dogaja drugot v svetu, tako da moramo nujno slediti realnemu pristopu. In to je tudi način, kako razumem pripombe predsednika nove komisije glede uloge EASA in eh, zunanje razsežnosti. Skratka, naš namen ni, da gremo spreminjati Afriko in da postanemo nek eh, podporni vrat za Afriko. Ne, to ni naša vloga. Vsekakor pa glede konkretnih projektov, glede eh, izgradnje kapacitet eh, eh, in tako naprej. Ne vem, ali je Libija najenostavnejši primer, ampak če pogledamo Tunizijo, Jordanijo, Maroko, tam vsekakor mislim, da lahko ustvarimo kaj pozitivnega. In da na ta način zasledujemo to, kar je zapisano v našem seznamu nalog. Naslednje vprašanje. Premik eh, azilantov oziroma priseljencev iz ene države v drugo. Včasih smo temu govorili asylum shopping, ampak to ni več termin, ki ga pogosto uporabljamo. In no, ampak tudi to je eden od možnih načinov obravnave tega problema. V Dublinski uredbi smo že dolgo nazaj poskušali omejiti možnosti za tako imenovani asylum shopping. In to je morda ena od, napan, ena od napačnih koncepcij na tem področju. Namreč razlog, zakaj se priseljenec odloči, da gre v to ali ono državo, je večplasten. To je lahko jezik, to je lahko zgodovina, to je lahko družina, to je lahko zakonita priseljenska skupnost, diaspora, če pogledamo Ukrajino, Ukrajina ima v praktično vseh državah članicah velike skupnosti zakonitih priseljencev, ljudje, ki so tam zakonito, ki imajo tam službo, ki so se preprosto pač preselili tja, tako kot smo številni izmed nas to storili. No in eh, to je tudi razlog, ki ljudi žene k temu, da gredo nekam, o čemer so slišali že neko zgodbo, kjer imajo družino, kjer imajo neke stike z določenimi ljudmi, tako da ni tako zelo enoznačno ugotavljati, zakaj ljudje gredo v eno in ne v drugo državo. To sicer vedno bolj natančno analiziramo in upam, da bomo v ne preveč oddaljeni prihodnosti lahko podali boljšo analizo, ki bo prispevala k tej pomembni razpravi in ki bo temeljila na dejstvih, na številkah. Potem pa je tu še cela vrsta pričnih vprašanj, ki jih vse to poraja, ampak eh, obljubim vam lahko vsaj to, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam damo najboljše možne vhodne podatke. No, odgovor, kar zadeva odnose z državami, ki so naše neposredne sosede, na katere mejimo. Tu je realnost drugačna, drugačna od eh, percepcij. Če priseljenci prihajajo neposredno od nekod izven EU in gredo v EU, morajo seveda prečkati, imajo vse države članice so mejne države članice, kjer imajo vse mednarodna letališča, ampak vendarle večina teh priseljencev prihaja preko kopanskih meja in meja na morju. In tiste države, ki imajo to vrstne zunanje meje, imajo seveda bistveno večje možnosti, da k njim prihajajo prosilci za azil iz te kategorije. Ampak to ni edina kategorija. Zopet dejstva in številke. Ne smemo podcenjevati velikega števila prosilcev za azil, ki k nam pridejo na zakonit način, ki imajo vizum, ki so bili študentje in potem kar naenkrat recimo iraški študent iz eh, območja, ki ga zdaj obladuje eh, ISIS. Ta seveda ima pravico prositi za azil. Tako da ni res razmišljanje, da je vsak azilant torej številke jih vidimo v poročilu, številke sem jih podal za eh, let, to leto, da so torej vsi ti azilanti vstopili eh, preko eh, meja na nezakonit način. Seveda so vstopili preko meja, ampak na nezakonit način. Tako da tudi to moramo ohraniti v mislih. No, ko smo že pri Italiji, posebni podporni načrt za Italijo, nekaj vprašanje je bilo s tem v zvezi. Namen tega načrta je namensko ukrepati v podporo azilnemu procesu v Italiji z informacijami o državah izvora za eh, izvajanjem dublinskega mehanizma, kar se deva tudi statistične podatke. Italija je urejena na način, ki je podoben zveznim državam, in eh, ima drugačno tradicijo obravnave podatkov in zato pač Italijo podpiramo pri izboljšavah tega sistema. Torej, ta načrt naj bi se iztekel konec eh, letošnjega leta. Eh, ravno v tem trenutku je eden mojih kolegov v Rimu, kjer potekajo pogovori o tem, da bi podaljšali ali pa sprejeli nov prilagojen program za prihodne leto. Glede na to, kakšne so razmere v sredozemlju, pa razmišljamo tudi o posebnem programu, da bi Italijo podprli pri velikem številu priseljencev, ki tja prihajajo po morju. zahtjem izvajanje azilnega svežnja. Vsi pravijo, da je pomembno, da se osredočamo na konsolidacijo tega, kar zdaj imamo v veljavi in da to tudi izjava, izvajamo v skladu z dosežnim dogovorom. To je torej tisto, na kar se mi zdaj osredotočamo, vsaj za eh, letošnje leto in eh, prihodnje leto. Ne želim sicer izpustiti izpred oči dejstva, da je področje priseljevanja področje, ki se zelo hitro in dinamično spreminja in eh, rešitve, ki so primerne danes, morda niso vedno primerne tudi jutri, tako da vsekakor vse čas ostajamo odprti oči za nove spremembe, tudi kar zadeva implementacijo. No, implementacijo izvajamo na številnih področjih, usposabljanje je zelo pomembno, vse države članice morajo usposabljati svoje kadre glede novega azilnega svežnja, glede nove zakonodaje in eh, kje je dodana vrednost lahko sploh večja kot eh, pri tem, da bi imeli en sam enoten sistem usposabljanja na mesto 28 različnih sistemov v vsaki državi članici, eh, ki potem posebej usposablja na svoj način svoje uradnike, ki so odgovorni za področje azila. Potem nekaj konkretnih vprašanj glede projektov z Malto in Italijo v zvezi s pojavom tihotapljenja oseb. Mi temu bolj neutralno pravimo omogočanje premikov v sredozemlju. No, ta projekt je v tem trenutku predvsem posvečen samemu pojavu, ne tem individualnim eh, primerom. In to je eh, naša izredna izbira, kajti hoteli smo podatke generirati na področju, kjer to še nikoli ni bilo storjeno. Vsakdo, ki je v nekem plovilu, je bil v stiku z neko organizacijo. Ni več organizacij, ki organizira eno plovilo. Tako da nekje je nekdo, ki je odgovoren za organizacijo takšnega prevoza po morju. Torej z abstraktnimi, anonimiziranimi eh, podatki, ki niso individualni. Torej, s tem, ko od prosilcev za azil iz istega plovila dobivamo informacije, ugotavljamo in se učimo, kako ta sistem funkcionira. Zdaj sicer nekaj o tem že vemo, ampak to so zelo fragmentirani podatki in eh, zdaj torej se prvikrat lotevamo tega, da bi skušali dobiti nek celovit pregled nad stanjem. Ja, sedaj sem v bistvu že bolj proti koncu. Še par konkretnih vprašanj. Marjan Ostrom, ne, Frontex tega ni nadomestil, na to je že odgovorila komisija prej. Še preden sem jaz spregovoril, tako da se lahko samo skličem na to. Prisotnost EASO v operacijah Frontexa. To je zelo resno vprašanje. In to je tudi zelo visoko na seznamu prioritet Frontexa in EASA. Lansko leto smo začeli z zelo tesnim sodelovanjem pri usposabljanju mejnih policistov, tako da ni nujno, da je vedno prisoten tudi nekdo iz EASO, ampak je dovolj, da so meni policisti, ki sodelujejo pri operacijah Frontexa, ustrezno usposobljeni, da imajo ustrezno znanje. To je torej nekaj, na čemer eh, delamo in na čemer bomo še naprej delali. To je vprašanje o možnostih tolmačenja, eh, vezano na splošno ranljivost teh posameznikov. Skupaj s komisijo smo pripravili pomemben program o različnih vidikih to vrstne ranljivosti. S tem bomo nadaljevali prihodne leto. Poseben podarek je bil dan na eh, ranljive skupine, eh, na vprašanja vezane na spol. To je res eh, velikansko področje, tu se je treba odločiti za prioritete, ampak vsekakor smo vsi zabeležili vaše pripombe in jih bomo vsekakor tudi upoštevali. Potem selitev oziroma premeščanje. Zelo dobro se zavedamo vloge, ki jo ima EASO pri tem vprašanju premeščanja. Prav tako se zavedamo političnih realnosti okrog eh, premeščanja. Tako da me kar veseli, da ste podarili, da gre za prostovoljni postopek, ker je to edini način, kako lahko tu postopamo. Mi smo zelo aktiven sestavni del tega foruma za premeščanje, za relociranje. In ja, seveda iščemo možne inštrumente za izboljšanje tega področja. No in še ne na zadnje. Številni ste govorili o proračunu, o sredstvih. Zelo sem hvaležen, ne bom ponavljal tistega, kar sem dejal na začetku, ampak ja, absolutno imate prav. Pričakovanja so izredno visoka, sredstva pa so relativno omejena z vsemi posledicami, ki, ki jih to ima. Hvala lepa in se upravičujem, če morda nisem odgovoril eh, na vsa vaša vprašanja. Z veseljem bi, ampak se veste. Hvala lepa, Robert. Če pač niste mogli odgovoriti, je to zato, ker ste imeli omejen čas. Vam sem ga omejil. Vse ste si zapisali, imeli ste imena poslancev. Vidim resnično, da ste se potrudili, vendar pa resnično že zaostajamo. Poskušali ste storiti, kar je bilo v vaši moči gledamo v smeri prednostnih nalog za leto 2015 in tukaj je ključna vloga, da imate operativno vlogo, vendar pa tu je nekako tako kot Frontex morda še bolj, da je veliko upanja položenega v EASO. Gre za to, da morate spostaviti sinergije glede priseljevanja, zagotoviti izvajanje, to je zelo veliko in seveda je sredstva težko zagotoviti razprava, ki smo jo imeli na to temo, gre veliko dlje od tega, kar lahko storite. Želim pa povedati poslancem danes, da v povezavi z razpravo o letnem poročilu bomo podali predloge za koordinatorje, da bi sprejeli odločitve, ne pa glede posameznih dosejev, glede, ne samo glede posameznih dosejev za leto 2015, tudi glede bolj strateških odločitev za leto 2015. In seveda se boste potem vrnili tudi k nam, da boste spregovorili o prednostnih nalogah za le, naslednje leto. Jasno pa je, da vidite pravo uradno povezavo z nami, veliko krat ste z nami. Hvala lepa, da ste bili tudi danes, da ste odgovorili na vsa vprašanja. Hvala lepa. Okay, colleagues, um, thank you for your patience. Um, we're going to... Hvala lepa, kolegi. Hvala lepa za vaše potrpljenje. Sedaj pa naslednja točka. Predstavitev Petra Rusa z Evropskega računskega sodišča. Junija 2010 je naš odbor prosil računsko sodišče za neodvisno revizijo glede izkušenj pridobljenih pri razvoju šengenskega informacijskega sistema druge generacije SIS-2. Nedavno je sodišče podalo svoje poročilo, objavilo svoje poročilo, to vam je sedaj na voljo. Včeraj so na sodišču govorili o tem in Monika Holmajer je pripravila delovni dokument za naš odbor. To vam je bilo tudi posredovano, tako da bi sedaj povabil gospoda Rusa, da predstavi poročilo odborom. Potem pa bo dobila besedo gospa Holmajer. Kasneje pa bo dobil besedo tudi gospod Koeljo kot nekdani poročevalec za SIS. Najprej pa dobi besedo gospod Ruso za predstavitev svojega poročila. Prosim prosim vas za predstavitev. Se pa opravičujem, da smo, bili, da smo sedaj nekoliko pozni. Hvala za potrpljenje. <clears throat> Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Comité Liberté. Dame in gospodje, spoštovane članice in člani odbora, dame in gospodje, Evropsko računsko sodišče je 19. maja letos objavilo posebno poročilo o šengenskem informacijskem sistemu druge generacije CIS-2 na kratko. Šengenski informacijski sistem CIS obstaja od leta 1995 eh, eh, in ga uporabljajo meni policisti carine eh, in drugi uradniki za celotno šengensko območje. Vključuje podatke o osebah, ki so potencijalno vsega vključene v huda kaznjiva dejanja in ki naj bi jim ne dovolili vstopa in bivanja na evropskem ozemlju. Kar zadeva izginule osebe in ukradene in izgubljene predmete, eh, je to tudi področje, ki ga vsebuje ta sistem. Leta 2001 se je svet odločil, da bo to nadomestil z drugo generacijo, SIS-2, katere hm, razvoj so poverili komisiji. Glavni razlog za razvoj sistema SIS-2 je bil, da se omogoči novim državam članicam, da se povežejo v ta sistem. Prav tako je bilo predvideno, da bodo SIS-2 opremili z najnovejšimi tehnologijami in tudi dodatnimi funkcionalnostmi. Računsko sodišče je preučilo, zakaj komisija sistema SIS-2 ni zagotovila v predvidenem roku in tudi v okviru predvidenih eh, stroškov. Sodišče je prav tako preučilo, ali je komisija uh, uspela potegniti določene nauke iz svojega načina uh, upravljanja tega projekta in če jih je tudi uveljavila. Uh, velja izpostaviti, da sodišče ni opravilo revizije informacijskega sistema z, uh, z namenom ovrednotenja kakovosti sistema SIS-2. Komisija je centralni sistem za več kot šest letno zamudo uh, uspela zagotoviti z osem, ob osemkratnih eh, stroških v primerjavi s prvotno napovedno. Dejstvo je, da je sistem zelo delegatnega upravljanja komisijo privedel do tega, da je morala na tak drugačen način voditi ta sistem. In to vse do leta 2009 prvotni rok, ki je bil določen za ta projekt, je bil nerealen in uh, upravljanje razvoja SIS-2 je bila posledica uh, premajhne ekipe znotraj komisije na samem začetku. Specifikacija sistema se je uh, sproti širila, da bi na ta način odgovorili na potrebe uporabnikov uh, in tudi ni bila dovolj stabilna pred 2010, ko je prišel projekt v finalno fazo. Treba je izpostaviti, da je sistem, ki se danes uporablja, sistem, ki ima bistveno večje kapacitete, kapacitete kot eh, so bile predvidene leta 2001. SIS-2 je sestavljen iz centralnega sistema, ki ga je razvila komisija, in iz nacionalnih sistemov, ki so jih eh, razvile države, ki so vključene v šengensko območje. Prvotna ocena za strošek centralnega sistema eh, je bila bistveno podcenjena glede na mm, končno potrebno investicijo. Končni strošek SIS-2 je bil približno 500 milijonov evrov, 180 milijonov za centralni sistem in eh, več kot 330 milijonov evrov za nacionalne sisteme. Sočasno so prednosti, eh, ki naj bi jih SIS-2 eh, privedel, odprle s tem, ko je BSIS ena razširila na nove države članice leta 2007. Kljub eh, temu, eh, te razširitvi oziroma temu povečanju stroškov eh, in zmanjšanju prednosti, ki jih prinaša nov sistem, komisija ni opravila natančne analize rentabilnosti projekta. Vendar pa je mm, komisija uspela potrebiti določene nauke iz prvega dela projekta to je komisiji omogočilo, da je spremenila svoj pristop v zaključni fazi, ki se je začela leta 2010 in da je sistem SIS-2 aprila 2014 dejansko eh, tudi namestila. Eh, prav tako je že začela izvajati določene nauke iz sistema SIS-2, kar zadeva druge velike informacijske projekte, kot je naprimer eh, sistem pametnih meja. Računsko sodišče, kot običajno, je na podlagi svojih ugotovitev pripravila tudi več priporočil glede Eh, upravljanja razvoja velikih informacijskih sistemov. Eh, gre za priporočila, ki so naslovljena na komisijo. Eh, gospod predsednik, dame in gospodje, hvala lepa za vašo pozornost in seveda sem vam na voljo za odgovor na morebitna vprašanja. Thank you very much. Uh, hvala lepa. Povejte mi, ali je Monika tukaj? Aha, pogovarjate se niste pozorno prisluhnili. Želite posredovati sedaj? Carlos, prvi, prav. Za nove poslance, ko je nekdani poročevalec za SIS. Gospod Holmajer, ki se pogovarja, pa je trenutna poročevalka. Gospod Kojlo, prosim. E, e, hvala lepa računskemu sodišču mislim da so upravili odlično delo to je zelo dobro poročilo in izpostavlja težave ki smo jih imeli kot EU ZIS 2 šlo je za velikansko zamudo in gromozanska sredstva ki smo jih porabili za ta projekt tri pripombe bi rad podal kaj bi morali storiti, česa ne bi smeli storiti in kaj lahko naredimo po tem postopku, torej kaj bi morali storiti. Mislim, da je pošteno reči, da moramo priznati, da je parlament imel prav. Kritizirali smo komisijo zaradi vodenja projekta SIS-2. Računsko sodišče smo prosili za to revizijo. In zaključki so taki, da dokazujejo, da je Evropski parlament imel prav. Drugič, mislim, da se moramo kaj naučiti iz preteklosti, iz napak. In biti pazljivi, da ne bomo teh napak ponovili še kdaj. Upam, da je Evropska komisija se tudi kaj naučila iz tega, kaj je šlo napak pri upravljanju SIS-2. In potem končno, mislim, da moramo v prihodnje izbirati podjetja na boljši način, s katerimi sklepamo pogodbe. Mislim, da ni šlo za zdravo presojo v prvi pogodbi. In v takšnih projektih moramo sodelovati z vsemi. To pomeni, da na začetku Evropska komisija ni sodelovala z državami članicami, naprimer. In sedaj nam je postalo jasno, šele po tem, ko smo države članice vključili v to delo, v ta projekt, da smo šele takrat potem lahko resnično upravili delo dobro in zaključili projekt CIS-2. Druga pripomba. Česa ne bi smeli storiti? Ne bi smeli pomešati CIS-2 in načina, kako je komisija upravljala s projektom. Napačno so se lotili upravljanja, SIS-2 pa je projekt, ki ga moramo še vedno podpirati. Potrebujemo ga, da bodo naše meje bolj varne. In to je definitivno dober projekt. Nadalje, kot je računsko sodišče dokazalo, v prihodnje ne smemo objaviti razpisa, preden se ne odločimo o vsem. To sem povedal že včeraj na odboru za proračunski nadzor. Prvi razpis za SIS-2 je bil podan še preden sta svet in parlament se odločila o pravni podlagi. To nima smisla. Nima smisla pripravljati, začeti s pripravo velikanskega podatkovnega sistema, preden imamo pravno podlago. Niso počakali na svet in parlament, na so zakonodajalca, da se odločita, na kateri pravni podlagi bi vzpostavili SIS-2. Pred tako velikim projektom moramo jasno opredeliti, kaj želimo, česa si ne želimo. In končno ne moremo kar vsak mesec preminjati naših odločitev, če se si od sistema želimo. Seveda se zavedam, da ni bilo enostavno Evropski komisiji včasih uveljavljati pristojbin za pogodbenike, kaj ti lahko so odgovorili, da se skušajo prilagoditi novim zahtevam, ki smo jim jih podali, ko smo spreminjali naše mnenje vsak mesec ali vsake tri mesece. In končno, predsednik, kaj smo s tem dobili? Mislim, da smo se naučili veliko česa v prihodnje ne smemo več početi kakorkoli že pa imamo si iz dve, to je dobro orodje, to boste priznali vsi, tako za pravosodno kot policijsko sodelovanje. Imamo evropski SIS, zato smo se borili v preteklosti, sedaj ga imamo. To pomeni, da lahko vse evropske institucije, ki ocenjujejo to področje na istraven. Spomnim se, da so evropske institucije želeli narediti revizijo osebnih podatkov, EDSIS, pa sploh niso mogli mm, iti tja in si to ogledati, ker ni to bila evropska institucija, ampak je to bilo na francoskem ozemlju. In nismo imeli dovoljena, da bi si to ogledali. Sedaj pa govorimo o evropskem projektu, o evropskih institucijah in je to dovoljeno. imamo EU-LISO, to pomeni, da imamo agencijo s tehničnim znanjem in sposobnostjo nadzora sistema. Torej, to pomeni, da smo bili uspešni kljub temu, da smo doživeli veliko zamudo in porabili veliko sredstev. Hvala lepa. Hvala lepa, kar ste bilo zelo vseobsegajoče kot vedno. Torej, naj ponovim za kolege, ki tega niste slišali. Gospa Holmajer pripravlja delani dokument. Opara kont, želite spregovoriti na kratko, prosim. Hvala lepa, predsednik. Da, seveda. Razen, če bi kolegica želela pred mano. S tem nimam težav. Torej, najprej. Takrat skupaj s Koeljom, ko me je kot pristojni poročevalec opozoril, kako velikanske so težave, smo začeli analizirati. In smo potem naleteli na cel niz težav, domačih težav, bom temu rekla. Analizi računskega sodišča, gospodu Rusu, bi se rada zahvalila za podrobno opravljeno delo. To je dobro izhodišče za to, da se izognemo napakam v prihodnjem. Napake od samega začetka so bile, da nismo imeli zadostnega števila strokovnjakov, ki bi programiranje zelo zapletenega programa na mednarodni ravni ustrezno uskladili, da bi to bilo operabilno, da bi resnično dobro deloval. To pomeni, da je moral zadostiti tudi visokim varnostnim zahtevam. Ne podjetje, ne komisija ni imela dovolj kompetence in dovolj strokovnega znanja. Za prihodnost to pomeni, da ko imamo projekte kot so Smart Borders ali katerokoli drugo področje, moramo najprej imeti na voljo ustrezno osebje, ustrezno strokovno znanje, tudi finančni načrt mora biti narejen na smiseln, razumen način, seveda tudi časovni razpored in jasno mora tudi biti, česa si pravzaprav države članice želijo ko sklepajo takem programu. To pomeni posledično, da potrebujemo dober vod v tak projekt. To smo sedaj dobili. Še nekaj pa moram izpostaviti. In sicer, če smo vezani na IT sisteme, veliko krat se boj, borimo proti monopolističnim strukturam. Tako pa moramo tudi mi paziti pri naših razpisih, da pri IT razpisih ne bomo z našimi diletantskimi razpisi tistega, ki smo ga prvič pooblastili, prisilili v to, ker ni bilo modulnega sistema, ki bi bil pregleden in združljiv, da se ne bomo to torej prisilili, da bomo vezani samo na enega ponudnika, dolgoročno. Pa naj si to želimo ali ne, ker bi potem vsak drug ponudnik moral praviti dvojno, trojno delo, preden bi sploh lahko stopil. To posledično pomeni, da smo se tudi naučili, da je potrebno razpise izvajati popolnoma drugače, kot smo to storili na začetku pri SIS-2. Z vsako napako je podjetje zaslužilo še več. Več napak, kot so naredili, bolj še so zaslužili. In seveda to moramo spremeniti. Zato smo predlagali nekaj pojasnil. Gospod predsednik, mislim, da je SIS-2 pomemben program, potreben program in prav je, da smo ga izvedli na evropski ravni. Je pa tudi potrebno, da pri takih programih resnično od samega začetka imamo trdno podlago načrtovanja in da potem tisti, ki to izvajajo, tudi že od samega začetka vedo, kaj počnejo in zakaj to počnejo. Sicer bomo izgubili zelo veliko časa, denarja in tudi varnosti in gotovosti. Hvala lepa. Še dva poslanca bosta, potem pa zaključil seznam, ker nimamo več časa. Gospa Kučini in Kornelija. Najprej Kučini. Kličini, sorry. I say, I say it correctly all the time. I don't know. I'm just getting tired. Konichi. Saj imam tu zapisano. Res utrujen sem. Ne izgovarjam prav. Se prav čujem. Podifiž. Hvala, predsednik. Vem, da je težko izgovoriti moj priimek, tako da ni nobenih težav. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne, ni ga težko izgovoriti. Mislim, da bi morali ime vsakega pravilno izgovoriti. Sam sem površno prebral, se opravičujem. Ni problema, nikakor ne. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi dr. Rusu, ki nam je predstavil poročilo računskega sodišča v zvezi z sistemom SIS-2. Zato smo prosili. Poročilo je upravičeno kritično, vendar moram sočasno reči tudi to, da je poročilo uravnoteženo, ker v njem najdemo objektivne podatke, tudi na zelo jasen način je prikazano zakaj prihaja do zamud, zakaj prihaja do povečanja, tega znatnega povečanja stroškov. Ti so bili bistveno višji od tistih, ki smo jih predvidevali na začetku. Hvala lepa tudi obema kolegoma, ki sta govorila pred menoj, še posebej poročevalki v odboru KONT. Tudi oni so opravili izvrstno delo, prišli so do zaključkov, s katerimi se strinjam. Mislim, da so zelo poglobljeno obdelani in zanimivi. Poročilo računskega sodišča je prehodilo dolgo pot, obravnava celoten sistem SIS-2 in izpostavlja posamezne točke, zaradi katerih je prišlo do, kot rečeno, gromozanskih zamud in ogromnih stroškov. Namreč pri dodelitvah pogodb prihaja do zamud izbrali so domnevno najcenejšo ponudbo, ampak potem se je skazalo, da ta ni najcenejša, kot si je razvidno tudi sporočila računskega sodišča. Kar nekaj napak ste odkrili, kar nekaj težav se je pojavilo pri izvajanju samega sistema, vendar se mi zdi, da Ni nobenega dvoma, da potrebujemo učinkovit informacijski sistem, ki bo na voljo policijskim organom, pravosodnim organom, carinskim organom znotraj šengenskega območja, ne glede na to, kakšne težave ste izpostavili. Pozitivno je to, da je SIS-2 končno začel v celoti delovati leta 2013 v mesecu aprilu. Komisija se je tudi nekaj naučila iz preteklih izkušenj, pripravila je metodologijo upravljanja, izboljšala je tudi mehanizem upravljanja z informatičnimi programi. Je pa res, da bomo morali opredeliti v zakonodaji tudi stvari, ki jih je treba pri tem sistemu še izboljšati. Mi smo od eh, računskega sodišča zahtevali, da bolj poglobljeno obravnava ta sistem. Dobro ste to obdelali v poročilu. Hvala lepa za to. Bi vas pa vseeno radi prosili, da se skupaj z ostalimi evropskimi institucijami zazamete za to, da se bodo bolj učinkovito porabljala javna sredstva v tem kontekstu. Hvala. Hvala lepa. Naslednja pa je Cornelia Ernst. Prosim. Hvala lepa, Klot. Iskreno rečeno, tako velik projekt za mesto kot je Dresden, moje mesto smo tudi imeli. Imeli smo podobno težavo, da smo naredili oceno stroškov vnaprej, ki pa je bila popolnoma neprimerna in rezultat je bil, da so potem tudi skupni stroški bili šestkrat višji in potem smo potegnili zaključke, da tisti, ki so pripravili to oceno, da smo jih odpustili in to se mi je zdelo pravilno, moram reči. Če imamo tako kritično oceno računskega sodišča in rada bi se vam zahvalila za to, izpostavi, kako diletantsko smo se lotili tako velikega projekta, potem moram resnično malo pogodanjati. Ta stroškovni načrt se je zgodil pač tako, da se je vselo nekaj ljudi, da je naredili bomo tako in tako podali bomo predhodno oceno, nekaj podobnega. In ne moramo tega obravnavati in pomesti kar tako pod preprogo. To je bil velik projekt. Osemkrat višji so bili stroški, kot je bila ocena. In to se mi zdi škandalozno. Vprašanja za gospoda Rusa. Podali ste priporočila in sprejeli smo tudi nauke za komisijo. Sedaj pa katero bi bilo najpomembnejše priporočilo z vaše strani za komisijo, pa seveda tudi za vse tiste, ki so povezani s tem. Prosim, če poveste kaj o tem in potem še nekaj, ali menite, da je komisija potegnila prave zaključke kot poduk iz tega, ali vidite še kakšno pomankljivost. Hvala lepa, Kornelija. Sedaj nakratko komisija, potem pa bomo končali s to točko. Uh, yes, thank you very much. Um, let me first, uh, on behalf of the Commission. Hvala lepa. Naj se zahvalim gospodu Rusu, Ruskemu sodišču za odlično poročilo in gospodinu Holmajer za delovni dokument, ki je tudi zelo koristen, seveda. Oops. Vem, da ne želite vse obsegajočega stališča komisije, vendar pa na srečo smo vam to že tudi pisno predložili. Naj vas samo spomnim na pripombe, ki smo jih podali in to je na voljo vsem. Naj pa izpostavim vseeno, če smem, nekaj točk. Prvič, da napake so bile storjene v preteklosti, to je jasno komisija sprejema vseh osem priporočil računskega sodišča. Vendar pa istočasno smo omenili tudi že nekakrat, da menimo, da analiza ni celovita. Še pa posebno vloga sveta v tem projektu ni bila dovolj ocenjena edinstvene okoliščine, v katerih se je začel ta projekt, morajo biti prepoznanen. Svet se je odločil, da bo razvil SIS-2 na lastno pobudo. Takrat je to bil medvladni projekt. To ni bil predlog komisije in tudi ni bilo vključenosti parlamenta v to. Veliko zahtev, ki so bile potem končno dodane v projekt, na začetku niso bile predvidene. Na začetku je edini cilj sveta bil, da povežemo ta sistem s šengenskim sistemom. In potem so bile uvedene nove določbe, nove tehnične specifikacije in tako dalje. Sistem se je moral spreminjati. Cel niz sprememb je bil dodan. In to je seveda imelo potem tudi učinek na časovni razpored in stroške. Preenostavno je torej reči zgolj, da je SIS-2 stal osemkrat več, kot je bilo predvideno na začetku, da je to velik škandal. Postopek je bil nemaren. In eh, več dejavnikov je odgovornih za to, ne samo komisija. Če bomo potegnili kakšen zaključek iz tega, potem moramo seveda videti tudi, kakšen je bil začetek in zasnova tega projekta. In potem pomankanje preglednosti, tudi tukaj smo slišali očitek strani komisije, spet nima dovolj časa, da bi šel v podrobnosti, vendar pa v naših pisnih izjavah vidite, da to temelji na nesporazumu. Recimo temu tako. Komisija je bila vedno pregledna, kar nekajkrat, ko smo govorili o postopkih in kvalifikacijah, ki jih tudi ne moremo sprejeti. Komisija je bila vedno profesionalna pri uporabi pravil, pri upoštevanju finančne uredbe in tudi pri razkrivanju podatkov proračunskim organom. Tako da mislim, da resnično ni razloga, da bi naš črnili na tak način. In, gospod predsednik, pogledajmo v prihodnost. SIS-2 sedaj imamo, to je zmogljiv sistem, odkar je sistem postal operativen v zadnjih devetih mesecih smo imeli 1,3 milijarde dostopov držav članic, organov držav članic, 86 tisoč zadetkov je bilo med raziskovalci in alarmi. Prav tako sistem dobro sledi nekaterim vzrokom za delo tega sistema. Torej sistem je zmogljiv in bo zmogljiv tudi v prihodnje. Seveda pa smo se marsikaj naučili iz preteklosti za nadaljne IT projekte, naprimer za sistem Smart Borders. Tukaj lahko potrdim, da resnično ne bomo izdali javnega razpisa, ne da bi imeli celovite zakonodaje na voljo. To smo se naučili. Priprava projekta Smart Borders je vse vključujoč postopek, vključujemo komisijo, svet in parlament na enako pravni podlagi in to zelo intenzivno. Tako da smo potegnili kar nekaj zaključkov iz preteklosti in smo tudi prepričani, da nam bo zato ta projekt pri, pomagal pri pripravi boljše zakonodaje v Evropski uniji. In to si želimo doseči vsi. Hvala lepa. Eh, eh, eh. Hvala lepa. In sedaj čisto na kratko končne pripombe gospoda Rusa. Potem pa zaključimo s to točko. Prosim. Hvala lepa. Predsednik, zelo na kratko. Saj ne vem več, kaj dodati k temu, kar sem povedal do sedaj, ko sem zelo nasplošno predstavil stvari. Sem pa zelo vesel, da ste vsi člani izpostavili interes za delo sodišča. Hvala, ker podpirate in cenite delo, ki ga opravljamo. Gospod predsednik, če mi dovolite, bi zelo, zelo, zelo nakratko odgovoril na konkretno vprašanje poslanke, sem pozabil ime, kaj je najpomembnejša funkcija sodišča, kaj je s priporočili. Drugo priporočilo je najbolj pomembno. Vsi večji IT projekti bi morali biti vključeni v sporazumih, ki jih podpisuje. Mislim, da je to priporočilo eno najbolj pomembnih. V konkretnem primeru, ki ste ga navedli, je bila napaka tako velika, da je to priporočilo pravzaprav samo po sebi umevno. Glede ostalega. To poročilo bomo spremljali, kasneje je pripravili novo različico. Računsko sodišče je upravilo svoje delo, komisija je tudi rekla, da bo sprejela to priporočilo, je objavila tudi sporočilo s tem v zvezi. Mi smo si to zabeležili, če bo prihodne prišlo do follow-upa pa tega poročila na zahtevo parlamenta, pa bomo to tudi pripravili. Hvala. Hvala lepa, gospod Ruso, za to, da ste bili z nami nekoliko ste morali pohiteti na koncu, ampak vseeno hvala lepa vaši ekipi. Hvala lepa. Uh, um, um, hvala lepa. Nekoliko smo pozni, tako da kar nadaljujemo z naslednjo točko. Gre za šesto točko predstavitev pravne službe Evropskega parlamenta. glede predhodne odločbe Višjega sodišča Irske. Tiste, ki vas to zanima, boste vedeli, zakaj gre. Najpomembnejše točke so sledeče. Gre za odločbo Irskega sodišča. Gre, to pa je pomembno za nas, ker gre tudi za odločbo komisije glede odločbe o varstvu podatkov in ali lahko sodišče odpre tudi preiskavo glede ustreznega varovanja podatkov pod uredbo za zagotavljanje ustreznega varstva podatkov. Jutri bo do, za zaprtimi vrati tudi pri komisiji podali pripombe na to odločbo. Za odbor Libe pa je ključnega pomena in to govorim tudi v smeri novih poslancev, ki ne poznajo morda dovolj dobro tega sporozuma, da je ključnega pomena, da ima odbor Libe podoben pregled na tem primeru, ko bomo slišali strani pravnih služb, pa tudi glede sporozuma o zagotoviti varstvo podatkov, kajti tukaj je to pomembno, ker bomo imeli verjetno z nami tudi komisarja Oettingerja, pa še kakšno komisarko. Rad bi torej, da imamo najprej predstavitev pravne službe, preden odbor Libe, pa tudi odbor Jure podata svoje mnenje. Je pa potem še eno pomembno vprašanje. Takšna razprava. bo za zaprtimi vrati zaradi nedavnih postopkov, ki še teče na sodišču. Dokumente bomo sedaj razdelili poslance, potem pa morajo to vrniti, tako da ta sestanek, ta del sestanka bo za zaprtimi vrati. Dokumenti bodo razdeljeni. Sestanek za zaprtimi vrati. besedo dobil gospod Moore. Postopkovno vprašanje, Silvi. Sofi, oprostite. Najprej, predsednik. Škoda, da začenjamo tako pozno. Zelo me zanima to vprašanje, vendar pa čez 15 minut moramo sami predsedovati sestankom, bomo morali oditi. Kar se tiče tipa sestanka z zaprtimi vrati, odkrila sem, da se tega ne snema. Tako da ne moremo preveriti po tem, ali je zahteva za zastanek za zaprtimi vrati bila pravičena ali ne. Zahtevali bi, da če odobrimo sestanke za zaprtimi vrati, da se to snema kot kakršenkoli drug sestanek, tako da bomo potem lahko preverili, ali je tak sestanek bil upravičen ali ne. Sophie. Prav, hvala lepa, Sofi. Predno odgovorim, imate še kakšno vprašanje, je to vse? Prav. Kolegi, še kakšno vprašanje glede postopka sestanka z zaprtimi vrati, razen intervencije Sofi. Kornelija, prosim. Kot vedno sem proti, mislim, da tega ne rabimo. Nihče mi ni razložil in s tem postopkom tudi nisem zadovoljna, strašno najzadovoljna sem, vse vnaprej. Moram bodi biti obrazložitev, zakaj je tak sestanek potreben, da se lahko potem dogovorimo. Hvala lepa, Kornelija obje vprašanje skupaj. To vprašanje je zame zelo pomembno.